Okay, if uh, people could settle down, um, I have to do. Sedite, prosim. Najprej nas čakajo formalne zadeve. Najprej sprejeti dnevnega reda. Hvala lepa, dnevni red je sprejet. Sprejeti moramo zapisnik seje 28.30. januarja, 3. februarja 3. in 13. februarja, še enkrat 13. februarja in potem 17. februarja. Vse to je bilo leta 2014. So zapisniki sprejeti, hvala lepa. Sedaj pa sporočila predsednice. Najprej zadnje informacije o trialogih. SRM, zadnji trialog je bil 25. februarja. Evropski parlament in pogajalci so izrazili razočaranje zaradi tega, ker predsedstvo ni imelo pogajalskega mandata, kar je vodilo do upočasnitve pogajalskega procesa. To je bilo za nas razočaranje, kajti menili smo, da so dobili prožen mandat, ampak zdi se, da je ta prožnost nekako poniknila čez vikend. Govorili smo o naslednjih temah. Splošni pristop v zvezi z postopkom odločanja in eh, v zvezi s enotnim skladom za reševanje, še posebej kar zadeva prenos elementov med vladnega sporazuma v mehanizem, enotni mehanizem za reševanje. To velja tudi za prispevke, področje uporabe, mehanizma, državna pomoč in različne klauzule so bile prav tako na dnevnem redu. 4. marca bo naslednje zasedanje. Tretji trialog v zvezi s plačilnimi računi smo imeli uh, v marcu. Govorili smo o morebitnem kompromisu na drugih pomembnih področjih. Gre torej za področje uporabe, preglednost, dostop do osnovnega plačilnega računa in menjave računov čez meje. Še dva trialoga sta načrtovana za 13. in 20. marca. Pogajanja bomo nadaljevali. Naš cilj je, da bi dosegli kompromisni sporozum še v tem mandatu. Ukrepi za očkodnine, drugi trialog je bil v četrtek v Strasburu. Dosegli smo nekaj napredka, še posebej, kar zadeva prenos dodatnih stroškov, to sta 12. in 13. člen, potem tudi, kar zadeva zneske kazni, to je točka, ki jo je upeljal parlament, dosegli smo tudi dogovor v zvezi z 11. členom, to je skupna in ločena odgovornost. Kar zadeva razkrivanje dokazov, to je 6. člen, tukaj pa nismo dosegli dogovora. Dogovora ni bilo niti v zvezi z 9. členom, v zvezi z nacionalnimi odločitvami. Trenutno iščemo termin za nov trialog, to naj bi bilo nekje sredi marca, zato da bi dosegli dogovor še o tem mandatu. Usic 5, to je poročilo Gigold, trenutno potekata namreč dva Usica. Tri institucije so dosegle dogovor, trialog za 26. februarja, torej ni potekal. Dogovor vključuje elemente besedile za zlorabo trga in MIFID-a. V zvezi z plačili smo dosegli dogovor v zvezi z smernicami in eh, v zvezi s tem, koga ta politika zajema, še posebej, če se pojavijo okoliščine, ko menedžerji določene pristojnosti podelijo tretjim stranem. O besedilu bomo uh, govorili, ko bomo imeli dokončno potrdilo skoraj perja, da se strinjajo s tem z besedilom. Zaenkrat naj bi to obravnavali na drugem aprilskem plenarnem zasedanju, kolikor vem, še vedno tečejo določene manjše razprave, ampak upamo, da bomo vse skupaj lahko rešili pravočasno. Kaj? Je vse v redu? A, ah, ni tukaj. Kaj je tukaj? Super. Najprej ponovno posvetovanje o Mifidu in Emirju. Torej, še enkrat bomo izvedli posvetovanje v zvezi z 70. členom poslovnika o Mifidu in Emirju. Dogovor smo dosegli januarja, poročevalec je bil Markus Ferber. Odbor je bil o tem obveščen 16. januarja, svet je potrdil 19. februarja, da bo potrdil stališče parlamenta, če bo parlament potrdil dogovorjeno besedilo. Če želi poročevalec pregovoriti, mu bom dala besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Kratek bom. MIFID, MIFIR je zelo pomembno besedilo na področju regulacije finančnih trgov. Več kot dve leti delamo na tem parlament eh, bi že prej lahko dosegel dogovor s svetom, ampak svet, svet je potreboval nekaj več časa, več kot pol leta so potekala pogajanja v okviru trialoga, to je bil velik izziv. Hvala lepa pogajalski ekipi, ampak tudi sodelovcem iz eh, odbora, sekretarjata in skupin. Hvala lepa, da ste držali vrste tako dolgo. Mislim, da smo lahko ponosni na to več kot 90 eh, odstotkov smo uh, uspeli uveljaviti tudi v pogajanjih svetom, več kot 90 odstotkov tega, o čemer smo se dogovorili v parlamentu. Lahko sprejmemo ta rezultat in predlagam, da to predložimo plenarnemu zasedanju. Hvala. Hvala lepa. V skladu z 70. členom glasujemo o besedilu Mifit Mifir. Samo dvignite roke, prosim. Kdo je za? Okay, anybody... Proti. Vzdržane. Super. Ta besedilo bomo predložili plenarnemu zasedanju in glasovali bomo na drugem aprilskem plenarnem zasedanju, potem, ko bodo skozen šli še jezikoslovci in pravniki. Upamo, da bodo spremembe potem minimalne. Enako velja za CSDR. 18. E, decembra je bil dosežen dogovor v trialogu, to je bilo objavljeno 9. januarja, 26. februarja smo dobili pismo Skoreperja, Kej, izvoli. Hvala lepa, gospa predsednica, kratka bom. Hvala lepa poročevalcem osenci, to je bil zelo tehnični dosje in uh, tudi tehnični so bili trialoge. Asistenti in drugi službenci so opravljali dobro delo, hvala lepa. Hvala lepa, da ste poskrbeli za vse malenkosti in uh, držali smo se dogovora iz decembra. Besedilo je bilo tehnično, kakor sem dejala, ampak eh, dejansko imamo sedaj dobro eh, zakonodajo na področju enotnega trga. 15 ovir smo odkrili, mislim, da bomo odpravili vsaj nekaj. Sedaj pa si lahko prizadevamo za to, da bi uh, ECB v zvezi z vrednostnimi papiri lahko nadaljevala delo brez ovir. Hvala lepa, upam, da nisem bila predolga. Hvala lepa. Spet v skladu s 70. členom dvignite roke, kdo je za to, da besedilo posredujemo v plenarnem zasedanju. Proti vzdržani. Super, hvala lepa. Tudi to bo vršeno na drugo plenarno zasedanje v aprilu. Marijo, hvala, da ste počakali, da smo opravili tehnične elemente. Sedaj bomo imeli zadnji monetarni dialog v tem mandatu. Danes ste zadnjič tukaj pred odborom Ekon, pred koncem tega mandata. In to je tudi zadnje zasedanje, ki mu bom predsedovala jaz. Od eh, tedaj, ko vam je odbor Ekon dal pozitivno mnenje za vaše imenovanje, se nam zdi, da smo odgovorni za stališča in politike ECB-ja. Ta mandat je bil prav gotovo zelo poln izzivov na področju ekonomskih in monetarnih zadev. Še nedavno so ljudje izražali dvome, ali Evropska monetarna unija lahko sploh obstaja v trenutni obliki. Na srečo in zahvaljujoč vašim dejavnostim smo sedaj na mnogo boljšem položaju, seveda pa nas čaka še veliko dela. Naše mnenje je, da nas vse zanima, kako bo potekalo vaše delo v naslednjem mandatu. Odbor za monetarne zadeve je dobro sodeloval z Evropsko centralno banko, bili smo zavezniki pri šesterčku, sedaj pa smo zavezniki tudi pri vprašanju bančne unije, zato da bi dobili odgovor, s katerim bi lahko bili zadovoljni vsi. Slišala sem, da vas veliko sprašujemo o stvarih, ki se ne tičejo monetarne politike, ampak uh, Naša zakonodaja ima velik vpliv na monetarno unijo in tudi zelo veliko je je. Zato smo menili, da bi bilo zelo dobro, da si z vami izmenjamo mnenja o tej prelomni zakonodaji, ne pa samo, da vas vprašamo o obrestnih merah. Skupaj z drugimi centralnimi bankami pripravljate politične smernice in eh, To pomeni, da bomo v prihodnosti zahtevali od vas vnaprejšnje politične smernice, zato da bomo vedeli kako in kaj. Kakorkoli že, hvala lepa, da ste se toliko krat oglasili pri nas, hvala lepa, da odgovarjate na naše vprašanja. Naše vprašanja pogosto segajo onkraj formalnega okvira, ampak eh, hvaležni smo vam za vaše delo in tudi za sodelovanje v monetarnem delu. Hvala lepa, Marja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci. Kako ste dejali, je to moja zadnja predstavitev v odboru Ekon pred koncem tega mandata. Najprej se želim zahvaliti vam, Sharon, za to, kako ste predsedovali temu odboru v obdobju, ki je bilo polno izzivov. Kako ste dejali, smo dobro sodelovali. Zahvaliti se vam želim tudi vsem, s katerimi smo imeli odkrite in plodne razprave v zadnjih dveh letih in pol. To je bila za mene zelo pomembna izkušnja. Smo bili v časih globoke krize in eh, govoriti z nekom v pravi evropski perspektivi je bilo zelo dobro in to je pripomoglo tudi k sprejemanju strani javnosti. In še več, javne predstavitve so bile vedno priložnost, da govorimo o tem, kako stojijo zadeve na področju ekonomske in monetarne unije med dvema evropskima institucijami. In govorili smo o tem, kako bi lahko postopali v prihodnosti. Že sedaj se veselim, da bom s tem pristopom nadaljeval tudi v novem odboru Ekon od julija naprej. Evropska centralna banka že zadnjih nekaj let izvaja politiko na tem področju in zelo lepo je, da lahko sedaj pregledamo, kaj smo dosegli na področju evroobmočja v zadnjih letih. Naj vam podam oceno izzivov, ki nas čakajo in eh, izzivov, ki bodo pričakali nov parlament in novo komisijo. Preden se spustim v podrobnosti na teh treh področjih, vas želim opomniti, da bo naslednje zasedanje upravnega odbora ECB-a v četrtek. Glede na to, da smo sedaj v posebnem obdobju pred zasedanjem, boste prav gotovo razumeli, da vam sedaj ne morem podati podrobnih odgovorov na naša stališča v zvezi z monetarno politiko. V zadnjih petih letih je Evropska centralna banka še naprej sprejemala potrebne ukrepe za to, da bi ohranili stabilnost cen v evroobmočju. Če se spomnite na prvo predstavitev v tem mandatu parlamenta, ki je bila septembra 2009, boste eh, prav gotovo tudi sami se strinjali, da je gospodarstvo takrat bilo na dnu, na dnu krčenja po propadu banke Lehman Brothers. Takrat smo bili priča negativnim stopnjam inflacije in v skladu s tem je bil naš eh, cilj, da bi inflacija bila blizu dveh odstotkov. Temeljne obresne mere so takrat bile zelo nizke, kar smo uvedli postopoma od eh, jeseni prejšnjega leta. Napovedali smo določeno opuščanje nestandardnih ukrepov. Vendar, maja 2010 so trgi državnih dolgov ustavili delovanje v različnih eh, državah članicah evroobmoča. Finančna razdrobljenost se je še povečala in zaradi tega so se pojavile težave v različnih državah članicah. Odzvali smo se tako, da smo uvedli program za trg z vrednostnimi papirji. Posvečali smo se nakupom vladnih obveznic. Najprej je bil gospodarski učinek eh, krize državnega dolga omejen in, se je, in je zadevo večinoma ranljive ekonomije, je hitro okrevanje gospodarstva pritiskalo na cene energentov. To je dvignilo inflacijo tudi v evroobmočju. Obrestne mere smo povečali zgodaj leta 2011, glede na to, da je bila inflacija načrtovana in da so bili načrti, da se bodo cene energentov še dvigale. Vendar, kriza se je poglobila in evroobmočje je vstopilo v drugo recesijo inflacijski pritis, pr, pritiski, ki so se prej pojavili, so se umaknili. Zato smo obrestne mere spet znižali v več korakih. Stres na področju trgov državnega dolga je hitro spodkopal možnosti financiranja za banke, ki so bile v teh državah članicah. Da bi se ubranili pred eh, kreditnim krčem, smo uvedli operacije refinanciranja z roki zapadlosti do treh let. Izpostavljenosti bank in držav so vodile do poglobljene krize na področju zaupanja in vlagatelji so se začeli bati, da države članice ne bodo odplačale javnih in zasebnih dolgov v naši skupni valuti. Zato se je pojavilo tveganje po redenominaciji. Kakor veste, je integriteta evroobmočja predpogoj za to, da lahko opravljamo mandat, ki nam ga daje pogodba, še posebej pa, da zagotovimo gladek prenos naše monetarne politike. Zato, da bi ohranili to integriteto, smo napovedali, da smo pripravljeni izvajati neposredne monetarne transakcije z namenom, da bi odstranili kompenzacijo za to tveganje za finančno vrednotenje vrednostnih papirjev. S tem smo spreobrnili destabilizacijske kapitalske toke, ki so spodbudili strahove spomladi leta 2012. Finančni trgi so že nekaj časa bili na poti okrevanja, ampak pozno spomladi in eh, poleti leta 2013 so postali denarni trgi evroobmočja, občutljivi na zunanje šoke, podobno kot tudi druge v globalnem finančnem sistemu. To smo zabeležili tako, da smo napovedali dviganje obrestnih mer. To ni bilo hm, pričakovano in to ni bilo v skladu z političnimi nameni upravnega odbora. Julija lani smo zato pojasnili orientacijo monetarne politike za prihodnost. Ponudili smo unaprejšnje informacije o nadaljem razvoju politik pod pogojem, pod pogojem, da se bodo cene razvijale v skladu s pričakovanji. Vsi naši ukrepi, standardni in nestandardni, so bili sprejeti zato, da bi izpolnili primarni cilj, to je ohranjanje stabilnosti cen. In to nam je tudi uspelo. Od junija 2009, torej od začetka tega mandata, je bila poprečna stopna inflacija v evroomočju 1,8 odstotka. V izjemnih okoliščinah so bili tudi naši ukrepi izjemni. Vendar še vedno smo ostali zavezani našemu primarnemu cilju. In naša strategija je ostala tisto, po čemer smo sprejemali ukrepe. Ostali smo zavezani tem temeljnim elementom in to se odraža v srednje do dolgoročnih pričakovanjih glede inflacije in to je v skladu z namenu upravnega odbora, da bi bile stopne inflacije manj kot 2 odstotka, vendar vseeno blizu 2 odstotkov. V zadnjih petih letih nismo bili pričale učinkovitemu izvajanju politik na področju monetarne politike v evroobmočju. Ne, vedeti moramo, da smo veliko dosegli tudi na področju gospodarskega političnega odločanja. Štiri leta potem, ko so prve države članice zaprosile za finančno pomoč, lahko sedaj mirno rečemo, da smo se najhujšemu izognili. Politična volja vseh eh, vključenih akterjev je bila dovolj močna, da smo ohranili evro območje. Številni so podcenjevali našo pripravljenost. In ne samo to. V nasprotju z temnimi podobami, ki jih nekateri prikazujejo te dni, je evro območje sedaj boljše pripravljeno na prihodnost, kot je bilo na začetku mandata tega parlamenta, vsaj kar zadeva gospodarske temelje in institucionalno in institucionalni okvir. Prav gotovo se premikamo v pravo smer. Kozarec je na pol poln. V veliki meri je mogoče to pripisati popravkom gospodarskih politik na nacionalni ravni. Neravnovesja se manjšajo in prav tako polagamo temelje za izboljšano konkurenčnost in močnejšo rast. To še posebej velja za države v programih. Te države so storile zelo veliko, da so konsolidirale bilanč, javno bilančna stanja in da so popravile finančne sektorje ter reformirale strukture svoje gospodarstva. Ob eh, nacionalnih politikah lahko rečemo, da je evroobmočje v celoti postalo bolj prožno. V teh eh, nemirnih časih, ko so vrnitve na nacionalne ukrepe pogosto bile zelo mične, je Evropski parlament pokazal evropsko perspektivo in pokazal je, da je treba ukrepati na evropski ravni vem, da je institucionalni pristop, ki smo ga sprejeli v določenih primerjih, poskrbel za nekaj nelagodja, še posebej v parlamentu. Ampak vedeti moramo, kaj smo dosegli. Prvič, šesterček, dvojček in fiskalni pakt so poskrbeli, da bo okvir upravljanja bolj umerjen izzivom monetarne unije. To je bil pomemben korak na področju zagotavljanja zdravih javnih financ v evroobmočju. Drugič, izboljšanje finančne regulacije, naprimer CRD4 in kompromis v zvezi z BRRD ter postopni koraki k pravi bančni uniji, torej z enim nadzornim organom, enotnim mehanizmom reševanja ter harmoniziranim okvirom za scheme jamstev za nacionalne depozite, bodo poskrbeli, da bodo tveganja manjša za to, da bi se pojavila podobna kriza. Tretjič, leta 2010 nismo imeli instrumentov za to, da bi rešili države članice, ki nimajo dostopa do trgov. Ta odsotnost je vodila do veliko negotovosti na trgih glede tega, kaj se bo zgodilo v prihodnosti sedaj imamo ESM in dvojček in to sta tako instrument stalnega financiranja kot tudi okvir upravljanja. To je zelo pomemben korak naprej. S tem bomo poskrbeli, da bo evroobmočje tudi v prihodnosti bolje pripravljeno za odzivanje na podobne krize. Gledano zgodovinskega vidika je pet let samo trenutek. V manj kot petih letih je evroobmočje naredilo velik korak naprej, zaradi česar smo ostali skupaj. Tega v prihodnih tednih ne bo mogoče dovolj povdariti. Nobenega dvoma nimam, da bo julija naslednji parlament prevzel delo in da bo še naprej opravljal zelo pomembno vlogo ki jo je parlament imel v tem mandatu. Izivi, ki nas še čakajo, so preveč pomembni in preveč kompleksni. Ne smemo zaspati na lovorikah. Prehitro je, da bi rekli, da smo prišli do cilja. Ljudje v evroobmočju še vedno trpijo zaradi procesa prilagajanja, zaradi tega, ker so se več let nabirala neravnovesja brezposelnost je še vedno nespremljivo visoka. Državljani Evropo sodijo po sposobnosti za zagotavljanje delovnih mest in vzdržne rasti. Leta, ki prihajajo, bodo namenjena ustvarjanju bolj popolne unije, ki skrbi za te cilje. Kaj to pomeni? To pomeni, da moramo izpolniti zaveze, ki smo jih sprejeli v preteklosti. Države članice morajo držati besedo, popraviti morajo neravnovesja in reformirati morajo strukturo svojih gospodarstv. Fiskalne politike moramo uskladiti z določbami pakta za stabilnost in rast ter določbami fiskalnega pakta. Fiskalna konsolidacija mora biti zasnovana tako, da bo spodbujala rast. Strukturne reforme pa morajo spodbujati potencijalno rast. To zadeva vse države članice, ne samo tiste, ki so bile tik pred tem, da bi izgubile dostop do trgov. To zadeva tudi evropske institucije. Evropske institucije morajo poskrbeti, da se bodo skupna pravila uporabljala povsod in tako, kot je treba. Spoštovanje obveznosti iz preteklosti prav tako pomeni, da morajo voditelji držav in vlad držati besedo, ki so jo dali junija 2012, da bodo do konca zaključili bančno unijo. To pomeni, da bomo hitro prenesli direktive v nacionalno pravo in da se bo regulativni okvir strogo izvajal. To pomeni tudi, da bo enotni mehanizem za reševanje, torej močan drugi stebr, dokončan še pred koncem tega zakonodajnega obdobja. Oblikovanje popolnejše unije zahteva tudi, da odpravimo še obstoječe vrzeli v arhitekturi ekonomske in monetarne unije. Prava in vseobsegajoča ekonomska in monetarna unija, kakor je opisana v poročilu štirih predsednikov, mora še vedno ostati naš dolgoročni cilj. To ne pomeni, da ne, si ne bi smeli prizadevati za integracijo. To sicer ni ekonomsko nujno, niti politično realistično. To pomeni preprosto, da bomo gospodarsko upravljanje in politike držav članic zbližali, ker je to primerno, zato da poskrbimo, da bomo spodbujali pozitivne prelive, negativnim pa se bomo izogibali. Skupna suverenost v ključnih političnih področjih je prav gotovo en način za doseganje tega. No, centralna banka ne more predpisati rešitev. Gre za politično odločitev. Vendar upam, tako kot eh, predstavnik centralne banke, kot tudi evropski državljan, da bo volilna kampanja, ki nas čaka, služila temu, da se spustimo v razpravo o rešitvah za to, kako lahko Evropa skupaj stopi naprej. Hvala lepa, sedaj pa se že veselim vaših vprašanj. Uh, uh, hvala lepa. Gremo kar takoj na vprašanja. Najprej v imenu skupine ELS Burkhard Balc. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod predsednik. Hvala lepa za to predstavitev, še posebej za pohvale. Samo trenutek, da se znajdemo s temi kanali. Ste? Torej še enkrat, hvala lepa, gospod predsednik, za vaš nastop, še posebej za pohvale, ki ste jih izrekli Evropskemu parlamentu za upravljeno delo. Kot nekdo, ki prihaja iz Nemčije, vem, da ne vidijo vse institucije tega ravno tako, tako da se za to izredno zahvaljujem. Dve vprašanje. Kot prvo, glede podrejenega lastnega kapitala pri državnih obveznicah. Že večkrat se to ponderiranje eh, tveganja eh, uporablja tudi pri državnih obveznicah. Pri ostalih institucijah se vedno nekako medsebojno uravnoteži tveganje in pa eh, pribitek. Številni temu zdaj nasprotujejo, vključno z nemškim finančnim ministrom in zanima me, kako vi to vidite, še posebej, kar zadeva prve korake v eh, to smer, sploh upoštevajoč prihajajoče eh, vrednotenja bilanc in pa tudi stresni testi in eh, vse, kar sledi iz tega. Drugo vprašanje, trojka. Evropska centralna banka je tudi članica trojke v problematičnih državah, v katerih je trojka dejavna, je kar nekaj kritik, kar zadeva izvedbene ukrepe, pogosto pa so to vendarle ukrepi, o katerih so se pogajali tako nacionalne vlade kot parlamenti. Države, ki so izvedle te daljnosežne ukrepe, so nekaj časa kasneje od tega imeli zelo veliko koristi. Zanima me, kako vi, torej ECB, vidi razvoj dogodkov na tem področju. Hvala lepa. Torej, kar zadeva to ponderiranje tvegan za državne obveznice, moramo razlikovati med eh, več različnimi vidiki tega vprašanja. Eno je širše ponderiranje tveganja pri državnih obveznicah kot sestavni del eh, globalnega napredka na področju regulacije bank. In to je vprašanje, o katerem se bo moral pogovoriti bazalski odbor in to mora veljati enako za vse banke v svetu na podlagi neke globalne regulative. Drug vidik pa je, kakšno bo vrednotenje državnih obveznic v našem pregledu kakovosti aktive. Tu bomo sledili obstoječi CRD4 in obstoječi zakonodaji EU. Tretji pomemben vidik pa je, kako se bodo državne obveznice obravnavale v stresnih testih. In odgovor tu je, da se bodo obravnavale enako kot vsa ostala aktiva. Skratka, obravnavale se bodo v skladu z enakimi stresnimi parametri kot eh, vsa druga sredstva. Tako da tu bi bil, eh, moram reči, da kar se da konzervativno razpoložen glede na stanje trenutne regulative v Evropski uniji. Drugo vprašanje zadeva trojko. Popolnoma se strinjam z vami. Države, ki so sodelovali v programih, ki jih je predlagala trojka, imajo pomembno korist od teh programov. To zdaj lahko zgotovo že trdimo, zdaj, ko je menilo že dovolj let. Seveda ta pot ni bila enostavna, bila je celo zelo težka rekel bi celo, da je bila tudi zelo boleča v večini primerov vsaj, ampak dokaj jasno je že zdaj, da so bili ti programi v veliki meri tisto, kar so te države potrebovale in še vedno potrebujejo, ker delo še ni zaključeno. Zdaj, verjetno bom imel priložnost pregovoriti tudi o ulogi ECB v sami trojki, ampak bistvo tu je, da je prisotnost ECB v trojki bila namenjena predvsem temu, da se izboljšajo eh, prenosni kanali eh, za ukrepe z področja monetarne politike, ampak k temu se bomo še vrnili in verjetno tudi drugim povezanim vprašanjem. Hvala lepa v imenu SD Elisa Ferreira. Hvala, bom govorila angliško, da bo lažje. Vedno znova se vam eh, zahvaljujem za to, da ste bili tam, ko je kriza prišla, tako da bi vam zdaj prihranila te pohvale. Bi pa vas prosila, da ne razmišljate več, ampak da predlagate tiste bistvene manjkajoče elemente ustroja evroobmočja. To je preprosto treba narediti, to morate narediti. Če se osredotočim pa na dve vprašanji zdaj, bi najprej rada vprašala glede SRM, torej mehanizma za reševanje eh, bank, enotnega mehanizma za reševanje eh, bank. Kot veste, je bil ta parlament zelo mm, močno upleten v snovanje bančne unije in tudi SSM. Zdaj se borimo s časom v teh težkih pogajanjih s svetom. Kot poročevalka, kot eh, članica različnih ekip, kot eh, poročevalka, soporočevalka, poročevalka v senci. Vas eh, prosim v imenu vseh, da ste kar se da jasni in določni, kar zadeva prispevek ECB v tem procesu. Imate legitimnost, ki je zelo potrebna, kajti vaš nadzor sicer ne bo kredibilen, če ne boste sočasno tudi vzpostavili podobno robustnega mehanizma za reševanje bank. To seveda pomeni, da potrebujemo ne spolitiziran proces odločanja glede pomembnih bank in gre tudi za pomembno kreditno linijo eh, za financiranje teh bank po tako imenovanem bail-in reševanju. Moje drugo vprašanje je naslednje. Potem, ko se je ta program konsolidacije že izvedel v posameznih državah, ne bom zdaj mm, spregovoril na temo vaših pozitivnih ocen, tu veva, da se ne strinja, ampak nekatere države zdaj zapuščajo ta program s 30-50 odstotkov višjim javnim dolgom. Perspektiva rasti ni dovolj visoka, da bi ta dodatna zatoženost eh, bila upravičena in zato me zdaj zanima, ali vaše stare ocene še vedno veljajo, ali boste lahko intervenirali, če bo treba in kakšne pogoje boste naložili državam, če bo potrebno ponovno intervenirati, da bi se te države zavarovalo in obvarovalo pred špekulativnimi napadi. Hvala. Hvala lepa. Se kar strinjam z vami. Zelo pomembno je zdaj, da čim prej zaključimo pogajanja o SRM. Argumenti, ki sem jih podal jaz, ki jih je podajala ECB od samih začetka te eh, razprave, ostajajo enaki. In sicer, da mora SRM slediti modelu upravljanja, ki bo učinkovit in ustrezen za sprejemanje odločitev, v razmerah, ki so zelo težavne in to so odločitve, ki jih je treba sprejemati hitro. Model upravljanja mora torej biti takšen, da bo to sploh možno. Kot drugo, potrebujemo jasno ločnico med eh, oceno, ki ga pripravi nadzorni organ SSM, ECB in pa rešitvijo za oziroma odločitvijo o reševanju torej v kontekstu SRM. Ta odločba se potem opredeljuje glede tega, ali naj se neko banko sanira ali pa preprosto ni več rentabilna in potem se v kontekstu SRM odloči, za kakšen sistem sanacije bo šlo in tam se potem odloča o vsem ostalem eh, po tem, ko se upravi ocena SSM. Nima pa smisla, da se združuje in meša eh, ta dva vidika vrednotenja oziroma ocene in pa sanacije. Vem, da je bilo rečeno, da bi bilo korisno, če bi ECB bila v upravnem odboru SRM, ampak še vedno to želimo le kot nekakšen opozovalec. Tretja zadeva. Čas, ki je trenutno predviden za ta sistem, torej deset let, preden se vzpostavi enoten mm, mehanizem za reševanje, tu se nam zdi to obdobje predolgo. Mi bi torej radi razpolovili ta čas, torej pospešili za dvakrat ta mehanizem. To ne pomeni, da bodo banke morali plačevati dvakrat hitreje, ampak da se stvari pospešijo, da bomo imeli enoten mehanizem že po petih letih. Seveda pa bo tudi banke potrebno potem sanirati na neki hitrejši stopnji. Pritore za to, da bi SRM lahko na trgih nastopal, naprimer skupaj z garancijami posameznih držav, ali pa da bi to bila eh, skupna kreditna linija za ESM. Torej, to so po našem mnenju ključni elementi za SRM. Ne bi rekel, da SSM ni kredibilen, če SRM ne bo v veljavi, ko bo SSM prevzel vajeti. Ampak v vsakem primeru, če SRM ne bo uveljavljen, bo prišlo do razkoraka med odgovornostmi. Imeli bomo centraliziran organ, kot je SSM, ki bo sprejemal odločitve, eh, bi pa po drugi strani še vedno imeli nacionalne organe, ki bodo potem odločili o sanaciji, o reševanju. Tako da to bi lahko prišlo do eh, nekakšnega do nekakšne razglašenosti, odgovornosti. kar zadeva program intervencije, ti so pripravljeni, če bodo potrebni. Torej, odločitve so pripravljene z vsemi pogoji, ki so bile, bili že opredeljeni v programih. Torej, država mora imeti program, ta program mora biti določene narave in na tem je tudi cel seznam pogojev. Tako da, kar zadeva to vprašanje, se ni nič spremenilo. Hvala lepa. Ne, ne, ne. To so druge stvari. Mi, vi ste me spraševali glede OMT. OMT je pripravljen, ja. To zadevo lahko aktiviramo, kot je bilo prvotno mišljeno. Dobro, gremo naprej. Če več kot pol časa porabite za vprašanje, je težko dobiti kompletno odgovor. Vemenu Alde Olašmit, hvala lepa. Gospod predsednik, to je moja zadnja priložnost, da vam zastavim kakršnokoli vprašanje, tako da moram povedati, da bi se osebno rad zahvalil in izrazil tudi občudovanje za način, kako ste vodili ECB skozi to krizo. Mislim, da bi do številni kolegi soglašali, ampak ker zadnjič danes govorim v tem svojstvu, bi to rad podaril. Dve vprašanje bi imel. Najprej Ukrajina. Mislim, da je to v mislih nas vseh danes. In mislim, da je pomembno, da podate komentar, da poveste tudi, kako bo to vplivalo na vaše oblikovanje monetarne politike. Moje prvo pravo vprašanje pa zadeva transparentnost. Govorite zdaj o petletni perspektivi, govorite o odgovornosti, o transparentnosti in to bi lahko izboljšali, po mojem mnenju. Zanima me, ali boste vendarle skušali zagotoviti objavljanje zapisnikov sej v prihodnem petletnem obdobju, gospod predsednik. Drugo vprašanje pa zadeva dejansko razdeljeno Evropo. Kot veste, prihajam iz države izven evroobmočja. Vedno sem bil zagovornik evra, tudi doma. Sem zagovornik tudi tega, da bi moja država prevzela evro. Ampak vi govorite o tej popolni uniji in zanima me, ali ne bo to, kar bomo zdaj imeli z bančno unijo in z vsemi drugimi ukrepi, povzročilo dejansko razdeljene Evrope. Kajti vse to se osredotoča predvsem na države evroobmočja in moj strah je ta, da bo to na koncu privedlo do razdeljene Evrope. Hvala. Ja, najprej mi dovolite, da se vam zahvalim za izražene komplimente. To je zelo redka dobrina dan danes, tako da to še kako cenim. Hvala lepa. Moram pa reči, da nisem razumel tega, kar pravite glede Ukrajine. Želite moj komentar glede Ukrajine? Pa ja, to je, to je pa kar kompleksna zadeva. Zadeva zahteva kompleksen odgovor. To je odgovor, ki ga lahko podam v dveh razsežnostih. Ena je gola tehnična, ekonomska razsežnost v ožjem smislu. In eh, tu lahko povem, da če pogledamo finančne in trgovinske povezave Ukrajine z evroobmočjem, vidimo, da so te tukaj omejene po obsegu Ukrajina predstavljale manj kot en odstotek eh, zunanjega popraševanja po naših eh, storitvah in blagu zelo majhen odstotek eh, trijatev bank je v Ukrajini, tako da je nasplošno gospodarski učinek z te perspektive, z te ože ekonomske perspektive, eh, relativno majhen, kar zadeva evroobmočje. Ampak to nekako lahko primerjamo s tem, kar se je nedavno dogajalo s posledicami odločitev z področja monetarne politike na druge mm, hitro raztoče trge in videli smo, da je bil vpliv evroobmočja dokaj majhen. Ampak geopolitična razsežnost danih razmer je popolnoma drugačna od tega, čemu smo bili priča ob eh, zadnjih mm, dogodkih na hitro raztočih trgih in pa pozicijah monetarnih odločitev. In eh, geopolitični pomen teh dogodkov otegne sam po sebi imeti sposobnost vplivati na razvoj dogodkov, ki gre lahko onkraj tistih eh, čistih matematičnih in statističnih povezav, ki sem jih navedel ravno kar. Tako da mislim, da moramo stvari zelo natančno spremljati. In eh, mislim, da se moramo zavedati, da tu ne gre zgolj za monetarno politiko in za odločitve v tem pogledu, ampak da gre tudi za širše vprašanja, ki otegne imeti vpliv na gospodarstvo. Kar zadeva transparentnost, kar zadeva zapisnike sej, začeli smo, kot je bilo predlagano že kar nekaj časa nazaj, je namreč eh, izvršni odbor Eh, odboru guvernerjev eh, že predlagal to tematiko, glede zapisnikov. Imeli smo že eno razpravo na to temo, meni bomo še več. Kot sem mislim, da dejal že večkrat, gre za kompleksno vprašanje, za kompleksno razpravo, kajti treba je preučiti najrastičnejše vidike tega, da mora biti naše razprave bogate, informativne, transparentne, po drugi strani moramo zavarovati tudi neodvisnost. Uh, članov odbora guvernerjev. Vam pa lahko zagotovim, da bo ta razprava končana še pred petimi leti in da bodo <laughs> tudi zapisniki objavljeni prej kot čez pet let. Mislim, da se lahko izresno zavežem k temu. E, drugo vprašanje pa. Vprašanje, ki mislim, da je kar prezentno nam vsem in sicer ali so vse te zadeve okrog bančne unije nek uh, izvor delitev v Evropski uniji. Na nek način so to naravni koraki, ki jih mora monetarna unija narediti, da se ohrani. Naša monetarna unija je bila zelo pogumen korak naprej, ampak je še neizpopolnjena. In še kar nekaj korakov nas čaka, preden bomo lahko dojemali ustroj denarne unije kot eh, trden, robusten. Eden od teh korakov je bančna unija, ampak so še drugi. Vprašanje je tudi, kaj pa tisti, ki niso v evroobmočju. Bančna unija kot takšna je nekaj, kar je zasnovano na odprt način. Torej, to je neko stroj odprtega tipa in države, ki želijo sodelovati, lahko sodelujejo. In eh, vse čas poteka komunikacija med SSM-om in pa nadzorniki držav, ki še niso članice evroobmočja, ampak kot rečeno, zadeva je že v osnovi zasnovana dokaj odprto. Hvala lepa. Prosim, če se lahko omejite glede števila vprašanj, če ne bomo v težavah. Dirk Epping v imenu EKR. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Dragi, leta 2012 ste dejali, da boste storili karkoli bo potrebno in to vas je nekako naenkrat prelevilo v Jamesa Bonda monetarnega sveta. Imate konec koncev licenco za tiskanje. In na tak način ste finančne trge začasno pomirili. Ampak potem je Nemško ustavno sodišče stopilo pred vas. Bundesverfassungsgericht meni, da je ukrep OMT nezakonit in neskladen z nemško zakonodajo. In ker ima to sodišče pristojnost odločati le o nemški nacionalni zakonodaji, je zadevo posredovalo v odločanje Evropskemu sodišču v Luksemburgu. tožniki na čelu z gospodom eh, poslancem Gauweilerjem, ki je eh, kolega, parski kolega gospoda eh, iz naših vrst. In zdaj se sprašujemo, kako neomejena je ta vaša licenca za tiskanje in ali mnenje Nemškega ustavnega sodišča morda ne kaže tega, da ste presegli svoja pooblastila po katerih naj bi lahko storili, karkoli potrebujete. Ja, gospod Goldfinger je v vaši stranki, ne v moji. Uh, as, um, in our, in our view, OMT... Ja, po našem mnenju je OMT v skladu z našim mandatom, po našem mnenju je OMT popolnoma zakonit ukrep in ECB je seveda v pristojnosti Evropskega sodišča kaj bo počela nemška Bundesbanka ali kaj ne, to je njihova stvar in morate vprašati njih. Ampak ne pozabite, delitev tvegan in to je bilo tudi povedano na zasličenih v Karlsruheju, delitev tvegan je nekaj, kar velja za vse, pa naj se sodeluje v tem programu ali ne. Dobro, mislim, da je odgovor tole jasen. Gre za to, da imamo dovoljenje za nošenje orožja, ne pa za streljanje. Kolega Gigojt v imenu zelenih. Ja, predsednik. Imamo vprašanje glede inflacijskih pričakovanj, ki smo jim trenutno priča na trgih. Dobro se spomnim, kako ste vi, pa tudi vaši predhodniki, bili vedno zelo ponosni na to, da kljub eh, nihanjem na eh, trgu dolgoročna inflacija vendarle ostaja tik pod dvema odstotkoma, če tudi blizu dveh odstotkov. Trgi so zdaj nekje med 1,5 in 1,7, kar zadeva desetletno inflacijsko pričakovanje, so pa vsekako še daleč od dveh odstotkov. Tako da mene zanima, kakšna je po vašem mnenju posledice, ki jo to prinaša vaši monetarni politiki in pa vašim inflacijskim pričakovanjem. Tako da bi prosil, če lahko natančno poveste, kakšne so posledice teh dejstev, eh, na katera ne morete biti enako ponosni, kot ste bili morda v preteklosti, kar zadeva tega, da ste nam bili zelo natančni pri doseganju lastnih ciljev. Hvala lepa, ja, kar zadeva eh, ponos, mislim, da človek nikoli ne sme biti ponosen na dosežke, ki so rezultat eh, kolektivnih prizadevanj na milijone posameznikov. To, kar pa lahko rečemo, kar lahko zatrdimo, je, da lahko pogled obrnemo v preteklost z določeno mero zadovoljstva, kajti v zadnjih 15 letih je ECB v veliki večini ta cilj dosegala in če se primerjamo z drugimi centralnimi bankami, v svetu, še prednje je bila ECB sploh ustanovljena, vidimo, da je ECB e e, vsa ta leta dosegala dobre rezultate, ampak ne bi se e, kar tako ponašal s tem, kako zelo odlične rezultate smo mi dosegli. Glede inflacijskih prečakovanj, mi še vedno srednje do dolgoročna inflacijska prečakovanja vidimo okrog teh dveh odstotkov, kar pomeni kaj. No, ampak, ampak, še to. V tem trenutku imamo raven inflacije, ki je daleč pod dvema odstotkoma. To je torej zelo nizek eh, odstotek, ki ga pričakujemo za krajši čas, ne za daljši čas. In dlje, ko bodo stvari ostale na sedanji ravni, večje bo tveganje, da zadeva ne bo šla nazaj na 2 odstotka v nekem razumnem času, torej dlje časa bo ostalo tveganje, da se ta inflacijska pričakovanja dejansko lahko eh, odmaknejo od eh, tiste meje 2 odstotkov. Če bomo rekli, da v nekem trenutku pričakujemo, da bo šla inflacija nazaj proti 2 odstotkom, čeprav bo menilo relativno dolgo časa do takrat, moramo tudi vedeti, Zakaj naj bi se to zgodilo? Kateri so ti dejavniki, ki naj bi inflacijo popeljali nazaj proti tem dvem odstotkom? In tu moramo preučiti vire in razloge za sedanjo nizko stopnjo inflacije. V prvi vrsti je tu pomembna globalna komponenta nizkih eh, cen energentov in eh, cen hrane. In če primerjamo našo stopnjo inflacije s tem, kar imamo v ZDA, vidimo, da v ZDA stvari niso tako bistveno više, čeprav so za živitve svojega gospodarstva bistveno bolj napredovali kot mi. Prav tako, če gremo zdaj nazaj k stopni inflacije po azijski krizi ob koncu 90-ih in po dogodkih z banko Lehman Brothers po letu 2009 smo bolj in manj nekako na isti poti, tako da ne gre za nič kaj zelo novega. Je pa tu še drug dejavnik, ki ga moramo upoštevati. Če se omejimo na jedrno inflacijo mimo energentov in hrane, vidimo, da je večina pritiskov na vzdolj posledica prilagoditev, ki so se dogodile v štirih programskih državah, torej inflacija v teh štirih državah. In to vidimo deloma, ne v celoti, ampak deloma kot rezultat relativne prilagoditve cen. Zdaj, če je temu tako, potem vemo, da je to pač enkratni dogodek. Torej, pride do tega relativnega popravka cen, potem pa gre inflacija zopet svojo pot počasi na vzgor. Ampak, in tu vidite celotno kompleksnost naše analize, ampak pogledati moramo tudi na drugo plat medalje. Ne gre zgolj za uh, vprašanje na strani popraševanja, ampak tudi na strani ponudbe. In s tako visoko stopnjo brezposelnosti bo popraševanje še nekaj časa ostalo nizko, za kar nekaj časa. Tako da moramo upoštevati tudi to dejstvo in uh, znižanje brezposelnosti in uh, razširitev uh, ponovne oživitve iz izvoznega sektorja tudi na sektor domače potrošnje je zelo pomemben dejavnik. Naj tudi dodam še nekaj v zvezi z pripombami vezanimi na inflacijo. Vidite, lahko še govorim ali moram se to ustaviti. Ne, kar povejte. Torej, ta relativna prilagoditev cen se večinoma dogaja v tistih panogah, ki so izpostavljene mednarodni konkurenci, torej izvozna panoga. Kaj se dogaja? Preostalo gospodarstvo se mora prav tako prilagoditi, kajti v nasprotnem primeru imamo nizko inflacijo in više realne plače v zaščitenih panogah. In dlje, ko stvari ostajajo takšne, teže bo prišlo do celovite prilagoditve gospodarstva in zato mora priti do te prilagoditvi, prilagoditve in zato ustrajamo na strukturnih reformah, kajti to velja za tiste panoge, v katerih bodo strukturne vloge imele eh, strukturne reforme imele najpomembnejšo vlogo. Gre torej za tiste panoge, ki so nekako obvarovane pred eh, zunanjo konkurenco. Hvala lepa. Torej, v imenu skupine Guje Marisa Matijas. Najlepša hvala, gospod Dragi, za vašo prisotnost. Želela bi postaviti vprašanje, ki ga kolegi še niso postavili in sicer v zvezi z likvidnostjo. Vemo, da je to velik problem in da se ga ne da rešiti samo zniževanjem obrestnih mer. Zato me zanima, kakšne ukrepe namerava Evropska centralna banka sprejeti v tem smislu in ali bo upoštevala določitev pogojev za Evropske centralne banke sama bi želela izpostaviti, ali je res, če je to res da bodo taj ukrepi sprijeti, da se popolnoma strinjam s tem, saj uh, je minilo že šest let od začetka finančne krize in mislim, da je v bistvu sramota, da je minilo že toliko časa, ne da bi prišli do rešitve, ampak bolje pozno kot nikoli. In glede tega pogojevanja, me zanima tudi, na kakšen način bo vzpostavljeno, ali se krediti za podjetja, kar lahko prispeva k izboljšanju stanja gospodarstva ali kako drugače. Hvala. Uh, Hvala lepa. Strinjam se z vami, da moramo poiskati način, da spremembe monetarne politike in obrestnih mer pridejo v realno gospodarstvo. In videli smo veliko napredka od leta 2012, ko je James Bond pač rekel, kar je rekel. To se je zgodilo. Strani financiranja lahko rečemo, da razdrobljenosti bank več ni. Če si pogledamo depozite, smo na enaki ravni kot leta 2007. Razdrobljenost eh, financiranja bank je praktično končana. Veliko je bilo izboljšav na področju obveznic, kar zadeva posojila, tam je napredek počasnejši. Do nekaj napredka je prišlo pred kratkim. Kreditni tokovi so še vedno šipki, vendar eh, padajo po nižji stopni. Posojila so nekako močnejša, ampak eh, najpomembnejše pri vsem skupaj je naslednje. Če želimo okrepiti posojila, mora, potrebujemo dvoje strani ponudbe morajo banke znižati svoje ocene tveganja. V državah, kjer je bil kreditni krč največji, je bila tudi recesija največja. To pomeni, da je posojanje bilo mnogo bolj tvegano kot običajno. To je eden dveh ključnih dejavnikov na strani ponudbe. Sveda pa velja enako tudi za ponudbo povpraševanja. Če želimo, da bo posojil več, potrebujemo več MSP-jev, ki bodo prosili za kredite. Zato pa seveda potrebujemo več strank. MSP-ji potrebujejo več stran, s katerimi sodelujejo. V eni od raziskav, ki jo je komisija izvedla z MSP-ji, so MSP-ji odgovarjali na vprašanja, kaj je glavni razlog za vaše težave pri poslovanju? Odgovor je bil, prvič, nimamo strank in drugič, nimamo kreditov. Krediti so bili torej na drugem mestu. Banka težko kredito dobri podjetju, ki nima strank. Na srečo se zadeve izboljšujejo na tem področju in so se že občutno izboljšale. Izboljšave vidimo tudi iz anket, kot tudi iz podatkov, ki so na voljo. Omenili ste, da bi nadaljne kredite strani ECB povezali z krediti za realno gospodarstvo. To je schema, ki predstavlja enega od instrumentov, ki jih imamo v svoji orožarni oziroma katalogu. Še vedno pa razmišljamo o tem instrumentu, seveda hvala. Avto ima, v katerem je ogromno orožja. Gospod Toho, e FD. Hvala lepa. Vprašanje bo zastavil v finščini. Kiitos, dragi, että vielä kertaalleen saavuitte tänne meidän. Hvala lepa. Hvala, da ste se še enkrat oglasili pri nas. Naj nadaljujem tam, kjer sta končala prejšnja dva govornika. Sam imam seveda nekoliko drugačno mnenje. Kakor ste dejali, je glavna naloga ECB stabilnost cen. To je zaenkrat dobro uspelo. Morda celo preveč. Prihajam iz uh, Finske, ampak če to primerjamo z Švedsko, lahko vidimo, da je finsko gospodarstvo manj konkurenčno od švedskega zaradi evra. Seveda vprašanje je širše, ne gre za dve nordijski državi, gre za konkurenčnost evroobmočja. Veliko je držav, ki niso konkurenčne na globalni ravni. Veliko je držav, ki se pritožujejo, da je evro preveč močan. Strinjam se z zelenimi namreč. Ali bi evro moral biti vreden manj? Zanima me, zakaj si bolj ne prizadevate k temu, da bi zmanjšali vrednost evra. Hvala lepa. menjalni tečaj ni politični cilj. Politični cilj je stabilnost cen. Takšen je naš mandat. Vendar, menjalni tečaj je zelo pomemben, predvsem zaradi stabilnosti cen. Ko govorimo o stabilnosti cen, govorimo o stabilnosti cen z obeh smeri. Prizadevamo si torej za inflacijo pod, vendar blizu dveh odstotkov. To je pomembno torej z vidika stabilnosti cen in rasti. Tročen del, zelo pomemben del eh, ocene predstavlja prav to, ko se odločamo o monetarni politiki v zvezi z cenami na srednji rok. Hvala. Je, ja, uh... Mutta on, I will continue in Finnish, thank you. Mutta onko todella jotain est... Bom nadaljeval u finščini. Ampak, ali obstajajo kakšne ovire za to, da bi hitreje prišli do tega cilja dveh odstotkov oziroma blizu dveh odstotkov? Our monetary policy. Naša monetarna politika je trenutno zelo prožna. Takšna je že nekaj časa. V uvodni izjavi sem povedal, da smo v zadnjih dveh letih in pol sprejeli več različnih političnih ukrepov, vsi pa so bili namenjeni enakemu cilju, namreč, da bi bila politika bolj prožna in bolj odzivna glede na zadnje dogodke v gospodarstvu. Hm, inflacija trenutno je pod dvema odstotkoma. Pravkar sem razložil, zakaj je tako in zakaj menimo, da se bo na srednji rok povečala in se približala pričakovanjem, ki so mm, zaenkrat na srednji in dolgi rok pri dveh odstotkih. Hvala. ELS e e Pablo. Yes, uh, Hvala lepa spoštovani predsednik, če bi bila inflacija danes dva odstotna in če bi imeli primerno rast in primeren izvoz, bi bili gotovo deležni aplauza v tej dvorani. Ampak vemo, da je rast šipka, da se krediti znižujejo in Inflacija bo ostala na ravni 1,5 do leta 2018. Tri vprašanja imam. Ali verjamete v napovedi Evropskega eh, mednarodnega denarnega sklada? Drugič, kateri so pozitivni oziroma nepozitivni elementi, zaradi katerih bi bil svet Evropske centralne banke prepričan o tem, da je treba ukrepati. Še enkrat drugo vprašanje. Kateri negativni oziroma nepozitivni element z ekonomskega vidika bi moral biti vzpostavljen poleg teh, ki smo jih že navedli, inflacija, nizka rast eh, in eh, nizka stopnja kreditov, zato da bi se svet Evropske centralne banke odločil za nekonvencionalne ukrepe za poskus doseganja ciljev Evropske centralne banke. In tretjič, kar zadeva kupovanje obveznic. Ali mislite, da so ukrepi, ki so vzpostavljeni v tej smeri, dovolj ali bo treba sprijeti še kakšno drugo odločitev? Hvala. Hvala lepa. Vaša vprašanja žal zadevajo prepoved, ki velja pred tem pomembnim zasedanjem upravnega odbora. Ampak vsi ti instrumenti, vključno s tistem, ki ste ga omenili, so v našem katalogu. Najpomembneje je, da te instrumente obravnavamo kot odzive na različne okoliščine. Kaj to pomeni? Ne gre za to, da so instrumenti popolna nadomestila ali popolna rešitve in da bi v nekem primeru uporabili nek instrument. Ne, instrumente uporabljamo v specifičnih okoliščinah eh, v posameznih eh, državah in finančnih ter ekonomskih okoliščinah. Vendar odgovora specifičnega vam ne morem podati, kajti s tem bi kršil prepoved, ki jo imam pred eh, zasedanjem v četrtek. In kar zadeva predvideno inflacijo, uh, ki jo predvideva mednarodni denarni sklad, ali se vam zdi ta uh, napoved točna? osebe ECB bo svoje napovedi objavilo takrat, ko bo potekalo zasedanje odbora v četrtek. Prvič takrat bo osebe ECB-ja projekcije objavilo do leta 2016. V četrtek vam bom lahko odgovoril na to vprašanje. Uh, much, uh... Hvala lepa vi imate morda prepoved, ampak mi nimamo, pritiskamo na vas, vse verjetno razumete. Nizka stopnja eh, obresnih mere nas eh, skrbi. EPP Markus Ferber. Hvala lepa. Bom vprašanje zastavil v Nemščini, gospod predsednik. Lahko tudi v bovarščini. Gospod predsednik. gospod Eping je dejal nekaj, ampak eh, no, tudi Hanover ni zmagal, kakorkoli že. Obrestne mere za državne obveznice so na jugu Evrope spet padle na tisto raven, kot, eh, na kateri so bile pred gospodarsko krizo. S tem je povezano vprašanje, kaj meni Evropska centralna banka, kako bo naprej razvijala svojo bilanco ali bo še naprej manjšala svoj portfelj urednostih eh, papirjev ali bodo knjige ostale stabilne. In drugo vprašanje, kar zadeva vašo funkcijo nadzora bank, vi pripravljate stresne teste intenzivno in eh, pri tem slišim, da določene banke Eh, da bodo nekatere banke ocenjene glede na svoje bilance, nekatere pa glede na svoje perspektive pri bilancah. Zanima me, kako boste dosegli neke razumne rezultate, če bomo neke banke ocenjevali po sklenjenih bilancah, druge banke pa po perspektivah za prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Kar zadeva drugo vprašanje vse banke bomo obravnavali enako. To pomeni, da bomo izvedli presojo kakovosti sredstev in to je dejansko nek prerez kakovosti bilanc stanja vseh bank. Pri vseh bankah bo enako, ne pri nekaterih za prihodnost in nekaterih za sedanjost. In že od začetka to pravim ta pregled kakovosti sredstev bo učinkovit in koristen le, če bo pregleden in strok. Kaj ti namen vsega skupaj je podati verodostojen prikaz bilanc bančnega sistema v evroobmočju. Zato, da bo zasebni sektor vlagal v bančno industrijo. Zasebni sektor ne želi vlagati v elemente, ki jih ne pozna, zato je ta pregled kakovosti sredstva tako pomemben. Učinkovit pa bo le, če bo pregleden in le, če bo konsistenten za vse banke v evroobmočju. Kaj menim s tem, ko rečem vse banke? S tem menim vse banke, ki so pod neposrednim nadzorom ECB-ja. Vendar tudi manjše banke so podvržene enakemu nadzornemu režimu. Razlika med velikimi in bankami je le v tem, s kakšno intenziteto nacionalni nadzorni organi sodelujejo pri nadzoru pri največjih bankah, 130, 138 ali kolikor jih pač je, bodo nacionalni pristojni organi strožji in tudi neodvisne strani bodo sodelovali pri tem, sodelovali pa bodo tudi, tudi skupne skupine preiskovalcev. To pomeni, da bodo sodelovali različni ljudje iz različnih pristojnosti v evroobmočju, kar pomeni, da bomo zagotovili zelo veliko preglednosti. Pri manjših bankah bodo več vloge prevzeli nacionalni organi ECB in nadzorni odbor, pa si pridržuje pravico, da zastavi kakršnokoli vprašanje, zahteva kakršnokoli informacijo in morda tudi informacijo posreduje. To pomeni, da so vse banke na enakem, kar zadeva kakovost sredstev. In še prvo vprašanje. Prosim, ponovite prvo vprašanje, ker ga nisem slišal. Vprašanje je naslednje. Ali je ECB še naprej pripravljena zmanjševati svoj eh, volumen, da bi se spet vračali na trg, glede na to, da je stopnja obrestne mere zelo nizka. Vedno, kaj menite v zvezi s tem? Dva primera sta. Prvi primer je realni primer. To so holdingi SMP, to so obveznice, ki smo jih kupili po uvedbi programa za trge za vrednostnimi papirji. Takrat smo sprejeli določeno zavezo, mislim, da je bilo to leta 2010. Namen je bil, da bi te obveznosti obdržali do roka zapadlosti. Teh obveznic je sedaj manj, program se v bistvu krči sam, ko bodo obveznice zapadle, jih ne bomo nadomestili. Drugi primer je hipotetičen. To se nikoli ni zgodilo to pa bi bile obveznice v okviru OMT ali neposrednih denarnih transakcij. To pomeni, da bi jih takrat kupili in prodali. Ampak tukaj nimamo nobenih obveznosti. Hvala. Hvala lepa. Socialisti in Liam Wangok. Thank you, Sharon. Mr. President, my... Uh... Hvala lepa, Sharon. Gospod predsednik, moje vprašanje zadevajo ukrepe trojke. V predstavitvi ste predstavili ukrepe ECB-a v zadnjih petih letih. Rekli ste, da ko je bil sprejem, sprejet program OMT-ev, je ECB morala odpraviti regulacije v zvezi z tveganji. No, on je to rekel, seveda. Torej, prvo vprašanje. Ali menite, da če bi program OMT-jo aktivirali prej, bi se ECB lahko izognila prelivu grške katastrofe na Cipr in Portugalsko? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, dejali ste, da so razmere sedaj boljše kot leta 2009. Ampak, če si pogledamo makroekonomske številke, lahko vidimo, da so stopnje zadolženosti več kot 130 odstotkov BDP-a. Mednarodni denarni sklad pa pravi, da je več kot 120 odstotkov neuzdržno. Gospa Lagarde za Grčijo zahteva prestrukturiranje dolga. Moje vprašanje je torej naslednje. Glede na to, da ima Grčija primarni presežek in Če se odločimo za prestrukturiranje dolga, me zanima, ali bi ECB sprejela izgube v tem primeru. Kaj ti? Pri, prvi prestruktur, pri prvem prestrukturiranju dolga ECB ni sprejela izgub. Vemo pa, da ima ECB zaenkrat v lasti 34 milijard dolga. Grčije in če bi sprejeli izgube, bi lahko preprečili naval na banke. To bi lahko bilo koristno danes, kajti inflacijskih pritiskov ni in tudi pričakovanj ni v zvezi s tem. Kaj menite o tem? Well, Hvala lepa. Najprej prvo vprašanje. Splošen odgovor je, da bi prav gotovo lahko ravnali bolje. To velja vedno in tudi v tem primeru. Vendar podam vam lahko tudi nekoliko globji odgovor. Če si zastavimo vprašanje, kakšni so bili dejavniki, zaradi katerih se je spet vrnilo zaupanje v evro. Zakaj smo spet vzpostavili zaupanje v evro? Globalno zaupanje v evro. Mislim, da je mogoče odgovore iskati v treh elementih. Prvič. Odziv držav v težavah na področju reform in eh, priprav na spremembe. Države so izvedle veliko reform še pred julijem 2012. V nekaterih primerjih se je to nadaljevalo tudi kasneje, ampak to je samo en dejavnik. Drugi dejavnik, ki se pogosto pozablja, pa je bilo zasedanje Evropskega sveta junija 2012. Takrat so sprožili bančno unijo. Tretji element pa je uvedba programa OMT. Ti trije dejavniki so povezano med seboj odigrali zelo učinkovito in uspešno vlogo pri tem, da smo poskrbeli, da se je zaupanje vrnilo nazaj v evroobmoče. In še drugo vprašanje, Rekli ste, da sem jaz rekel, da je situacija bolja. Ta boljša je kot prej, ampak prav gotovo ni dobra. Stopnja brezposobnosti je pri 12 odstotkih. Kar zadeva stopnjo brezposobnosti, mislim, da prihaja do prvih plahih pozitivnih znakov. Nekaj mesecev se že stabilizira in v nekaterih stresnih državah se celo manjša. Portugalska je izjemen primer. Za dva odstotka je padla stopnja brezposobnosti tam. Tudi tukaj lahko vidimo nekaj pozitivnih znakov. Vendar, zastaviti si moramo vprašanje, zakaj se je stopnja brezposobnosti v določenih državah tako močno povečala, manj pa v drugih državah. Naše mnenje je, da je stopnja strukturne brezposobnosti zelo visoka v teh 12 odstotkih. Da bi torej videli občuten padec v stopni brezposobnosti, ne bo šlo le za ponovno oživitev gospodarske dejavnosti, ampak bo treba v številnih državah članicah evroobmočja sprejeti pomembne strukturne reforme. In eh, na koncu še, ali bo ECB sprejela izgube ali ne. Mislim, da je prezgodaj špekulirati o odpisu dolga. Vendar nekaj moramo upoštevati. Monetarnega financiranja ECB ne izvaja člen 123 prepoveduje monetarno financiranje in eh, mislim, da je prehitro sedaj govoriti o odpravi dolga, kar zadeva Grčijo in druge države, še posebej Grčijo. Mislim, da bi se morali posvečati izvajanju programa. Hvala. Okay, I think we've asked before when... Hvala lepa. Mislim, da smo že zastavili vprašanje kakšna je razlika med neposrednim in incidentalnim monetarnim financiranjem. Mislim, da je to želel slišati Liam. Sedaj pa LS, Gay Mitchell. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, predsednica. Dve kratke vprašanje imam za gospoda Dragija. Eno je v zvezi z raziskavo posojil bank in MSP. Omenili ste orožja v svojem katalogu. Želel bi, da bi institucije Evropske unije začele sodelovati in da banke ne bi več eh, bile tako avtomatične na posameznih področjih. Mislim, da ni dobro, če so banke avtomatične, če zadeve počno avtomatično. Mislim, da je to del problema. Še posebej na enem področju v moji državi so Eh, banke še posebej avtomatične. Po mojem mnenju ni več tradicionalnih bančnih menedžerjev. Dva človeka lahko gresta v banko, imata podobno izobrazbo, podobne dohodke in tako naprej. In uh, nekdo je lahko vsak dan v gostilni, drugi pa priden delavec. Razlike je treba poznati ljudje in še posebej menedžeri morajo razlikovati med eh, uspešnostjo, osebo, med eh, značajem ljudi, kajti to dejansko igra pomembno vlogo. Ali lahko kaj storite v zvezi s tem? In še drugo vprašanje. Več let sem eh, vašega predhodnika spraševal o inflaciji cen stanovanskih nepremičnin v Dublinu in v drugih. Eh, delih države smo priča inflaciji stanovanskih nepremičnin. Zanima me, ali bo to še enkrat postal problem, ali lahko kaj storimo proti temu. Hvala. Uh... Hvala lepa. Naj najprej odgovorim na drugo vprašanje. Znaki višanja cen stanovanj in nepremičnin se kaže v določenih delih evroobmočja. to spremljamo zelo pozorno. Tokrat pa moramo upoštevati razlike. Namreč kreditni tokovi so zelo nizki. Takrat je prišlo do velikih povišanj cen in kreditni tokovi so bili vsaj uh, obsežni, če lahko tako rečem. Mislim, da še ni čas, da govorimo o mehurju ali balonu na področju cen nepremičnin. Kakšen je odgovor na to? Odgovor prav gotovo ni, da bi spremenili monetarno politiko, kajte monetarna politika je namenjena stabilnosti cen za celotno evromoč. Odgovor je, da imamo instrument, ki bo sposoben reševati lokalne balone. Tukaj govorimo o makrobonitetnih instrumentih. Zato je razvoj zasnove makrobonitetnih instrumentov tako pomemben, kajti to je sestavni del finančne stabilnosti in ohranjanja finančne stabilnosti v evrobmočju s tem sproščamo monetarno politiko in eh, monetarna politika potem je oproščena reševanja problemov, ki je ne zadevajo. Drugo vprašanje zadeva vedenje bankirjev. In prav imate, dajanje posojil je, kakor industrija pravi, zelo standardizirano. Ljudje, ki prodajajo kredite, ravnajo nekako avtomatsko, ne presojajo, kakor so bankiri počeli včasih. To bančno industrijo prav gotovo nekaj stane. To pomeni, da analiza kredita ne upošteva več posamezne stranke, ampak je v bistvu žene proces. To pomeni, da se kredit včasih da ljudem, ki ga ne bi smeli dobiti, ali pa se ne da ljudem, ki bi si ga zaslužili. To vpliva vsaj na dobičkonosnost bank. Seveda pa tudi na njihova stališča glede tveganja. Zakaj banke to počno? Razlogov je več. Vendar večina bankirjev to sedaj pozna. Do tega je prišlo do, od leta 2000 do leta 2010 takrat je bilo to najbolj pogosto. Sedaj pa mislim, da je bančna industrija spet sprejela spremembe. Del razloga je zato, ker so bili pogoji prej tako ugodni. Sedaj pa bankirji dejansko razmišljajo o tem, kako bi lahko to storili, kako bi imeli postopek dajanja kreditev, ki bi bil manj odvisen od procesa samega. No, določeni deli gospodarstva vseeno obstajajo, kjer je proces sam pač tak, da mora proces igrati glavno vlogo. Naprimer, industrija hipotekarnih kreditov. Tam velja enoten niz parametrov za vse. Ampak kar zadeva industrijske kredite, kredite za MSP in druge oblike kredite, mislim, da zadev ne bi smeli početi kar avtomatsko. Hvala. Hvala lepa. Nehati bomo morali postavljati tako zanimiva vprašanja. V redu, sedaj pa socialisti Domeniči. Presidente, e per questa sua ultima. Gospod predsednik, v, ob vašem zadnjem obisku v tem sklicu bi vam želel postaviti bolj splošno vprašanje. Namreč menim, da je v nekem smislu Evropska centralna banka presegla svoje pristojnosti, ampak ne želim ničesar provocirati. Ne mislim, da ste kršili pogodbe, niti ne mislim, da ste James Bond, ampak mislim, da je Evropska centralna banka upravljala tudi delo nekaterih drugih. To je institucija, ki je mm, odločno branila povezanost evrskega območja in s tem prispevala k mm, temu, da evropski projekt ni razpadel. In vi ter drugi predstavniki Evropske centralne banke ste rekli, da ima vaše delovanje in vaš trg določene omejitve. In zato vas sprašujem, kak kakšno sporočilo naj bi evropski državljan, ki verjame v Evropsko unijo, dobil v um, času te kampanje glede programa Evropske centralne banke. In govorim o tej skupni kulturi in zato me zanima, na kakšen način lahko zaženemo to skupno politiko, ki ste jo vi sami omenjali. Hvala. To vprašanje ni tako preprosto za centralnega bankirja in birokrata. Na vprašanje bom poskusil odgovoriti svojega oskega kota, tako rekoč. Evropsko unijo mislim, da čaka korak nazaj. Storiti bi morali korak nazaj, tudi v evroomočju. Namreč zagotoviti moramo, da bomo spet center blaginje, center rasti in center delovnih mest. Želimo si, da bi postali kraj, kjer je lepo živeti, kjer imajo mladi upe za prihodnost. Ne vem, kakšne splošne politične spremembe se morajo zgoditi, zato da bi to poskrbeli, kajti sam prav gotovo ne znam povedati nič pametnega na to temo, ampak eh, določena področja obstajajo, naprimer strukturne reforme, stabilnost političnih sistemov, naprimer skupna želja po rasti, ne samo, da se rešimo dolga. Kajti nekaj smo se pragotovo naučili v Evropski uniji in v evrobmočju. Namreč brezkončno kopičenje dolga ne vodi v trajnostno rast. Na neki točki udari recesija. In kako smo videli, je ta recesija zelo boleča. Posledice niso samo takošnje, posebej boleč je, posebej boleča je izguba upanja za mlade. Moje sporočilo je, da bi poskusili Evropsko unijo ponovno vzpostaviti kot nek kraj delovnih mest, upanj in svobode. Hvala. Okay. Uh, Thank you very much. Dobro, hvala lepa. Astrid, ne? Ja? Astrid Duling, LS. Hvala, gospa predsednica. Gospod Dragi, naj se najprej upravičim, da sem prišla nekoliko prepozno, ker sem imela pomemben sestanek v Luksemburgu. Ampak nekaj manjših vprašanj bi imela za vas, gospod Dragi. Ko sem na univerzi študirala o politični uniji, so me učili, da je nizka inflacija nekaj dobrega. Res je, da je od tega minilo že skoraj 60 let. <laughs> Ampak. Eh, Verjetno sem zdaj, nisem več v koraku s časom. Vsekakor pa moram reči, da sem zelo srečna, eh, da je v luksemburškem najvodstvu v moji državi inflacija še tako zelo nizka. Zaradi te indeksacije, ki gre vse smeri, bi bilo za našo konkurenčnost zelo dobro, če bi v letu 2014 uspeli iziti iz te 2,5 odstotne obremenitve, ki zadeva tako plače kot cene in še kaj drugega. Ampak glede na to, da, Evrop, da centralna banka že odkar obstaja, uh, ustraja na tem, da moramo ukiniti to indeksacijo, to so govorili že vaši predhodniki, gospod Reše in drugi, um, se sprašujem, ali bi bilo to za nas res dobro. In sprašujem se, ali bi morda morali govoriti tudi o deflaciji, ne samo o nizki inflaciji pod petodstotnim pragom. Potem drugo vprašanje vrednost eh, kitajske valute je v primerjavi z dolarjem zrasla, tudi v primerjavi z evrom v zadnjih letih, vendar pa se je spet znižala v zadnjih dneh. Ali lahko razložite, zakaj? Ali mislite, da je to v skladu z željo kitajskih oblasti? In še nekaj, glede na pravno mnenje sveta o, o e, davku na finančne transakcije, se sprašujem, ali Evropska komisija namerava umakniti svoj predlog o okrepljenem sodelovanju na tem področju, kar vpliva, bi vplivalo na številne trge v Evropi, še zlasti na trge eh, OCM, pri tem, ko se zauzemate za več rasti v Evropi in za nova delovna mesta, vidimo, da so učinki te politike ravno nasprotni. Ja, žal, ne moremo vedno znova prekoračiti časa, tako da dve minuti. Ja, hvala. Glede prvega vprašanja, kaj je to? Torej, ko pravimo, da zdaj oživitev gospodarstva vodi kaj? V preteklosti je bila to dokaj izvozno usmerjena zadeva. Zdaj so to tudi dejavniki domačega popraševanja. Eh, predvsem je bistveno tu vračanje zaupanja. Ampak tudi strinjam z vami, Bistvena gonilna sila oživitve gospodarstva je kupna moč plač in pokojnin, kajti odstotek upokojencev v evroobmočju je dokaj visok in kupna moč ostaja dokaj visoka zaradi nizke inflacije. Tako da z tega vidika je dejstvo, da imamo nizke cene energentov, nizko ceno hrane, vsaj inflacija v teh segmentih je nižja, kot je bila v preteklosti vse to vsekakor povečuje realen razpoložljiv dohodek. E, druga plat te zgodbe je visoka stopnja brezposobnosti in e, vpliv mladih oziroma nasplošno brezposobnih je nizek na gospodarstvo, torej to ne podpira oživitve gospodarstva. Zdaj, kaj to pomeni? me sprašujete, mm, oziroma zakaj je kitajska valuta kar naenkrat poskočila, potem spet eh, izgubila na vrednosti, tu vam moram iskreno povedati, da pojma nimam. Kitajska valuta je zelo zapletena in eh, zelo eh, velika. Tretja zadeva, davek na finančne transakcije. ECB ne komentira tega vprašanja, kaj ti na nek način to stotno sodi v pristojnost vlad in političnih oblasti. So pa določeni vidiki davka na finančne transakcije, ki lahko okrnjo naše politično odločenje in komisijo smo tudi že prosili, da popravi ta vidik tega predloga. Hvala lepa. Antolín Sánchez Presedo, Emino SD. Thank you very much. Eh, muchas gracias, presidente, por la. Najlepša hvala, gospod predsednik, za sodelovanje v vseh teh letih. Res je, da ste sprejeli pomembne pobude in da ste dosegli to, da danes Evropa ni v najslabšem možnem položaju. Poleg tega Pa ste tudi rekli, da naši državljani gledajo na Evropsko unijo kot um, institucijo, ki lahko ustanavlja delovna mesta in proizvaja rast. Ampak danes smo precej daleč od tega. In zato imam dve vprašanji v zvezi z denarno politiko. Zanima me, ali mislite, da je še možno kaj storiti, predvsem glede um, financiranja malih in srednjih podjetij, glede na to, da obstajajo določene uh, omejitve, določeni pragovi pri denarni politiki. Potem pa še nekaj. Uh, v moji državi v senatu govorijo o najvišji možni stopni zaposlovanja, ki je še vzdržna za denarno politiko, tako kot o tem govorijo v ameriškem kongresu in zato me zanima, ali tudi pri vas uh, govorite o tem v tem smislu, torej o denarni politiki v povezavi z zaposlovanjem. Hvala. Hvala lepa. Ja, resnično težko komentiram način odločenja glede monetarne politike v tem trenutku, ampak eh, če se odzovem na drugi del vašega vprašanja. Monetarna politika je v zadnjih dveh letih in pol dosegla veliko in uh, ostaja še vedno zelo prilagodljiva, ampak ne more seveda upravljati vsega tistega dela, ki bi ga morali upraviti drugi in ne, ne more nadomeščati vlad pri ukrepanju. In zdaj smo vsaj za enkrat, iz eh, najhujšega uspeli mm, priti pri tej krizi. Ampak testvo eh, je, da tu ne gre za odpravo napredka, ki je zahteval toliko prizadevanj, ki je zahteval toliko odrekanj, ampak gre predvsem za to, da nadaljujemo z rasti prijazno javnofinančno konsolidacijo. In to v bistvu pomeni kaj? To pomeni, da se osredotočamo na zniževanje davkov, da se osredotočamo na zniževanje tekoče potrošnje, morda za povečanje investicij v infrastrukturo, v mm, javne investicije, kapitalske investicije v jedrnih državah in tudi v državah v programu. Še nikoli niso bile tako nizke, tako da vse, kakor je potrebno ukrepiti investicije v infrastrukturo v nekaterih državah, v storitvenem sektorju, spet drugih, v drugih sektorjih. Obenem pa, ker je to pač sestavni del tej rasti prijazni konsolidaciji, je treba izvesti tudi strukturne reforme. In uporabljam ta generični termin strukturnih reform, ker se to razlikuje od države do države. Vsaka država ima pač svoj seznam reform, ki jih mora izvesti, namenjene pa so izboljšanju konkurenčnosti, rasti in ustvarjanju delovnih mest. Dobro, hvala lepa v imenu skupine Alde pa Nils Torvalds. Hvala lepa, gospa predsednica. Prejšnji teden je odbor glasoval o poročilu trojke in eh, dobivamo sliko nekakšnega voznika, sovoznika in eh, potnika na zadnjem sedežu. Komisija je bila voznik, sovoznik je bil mednarodni denarni sklad in eh, potnik na zadnjem sedežu pa žal je bila Evropska centralna banka in zdaj veliko govorimo o mm, temu. Ja, kako naj izgleda eh, to vozilo. Eh, nam bi bil najljubši nekakšen Aston Martin, Aston Martin z zasilnim sedežem zadaj za vas. Dejstvo pa je, da so se stvari nekoliko izboljšale. To pomeni nekaj več pritiskov na likvidnost. Pritisk na likvidnost pa pomeni večinoma, da. MSP-ji dobijo manj denarja. Ja, lepo, da ste izbrali Aston Martina, to je primerno za Bonda. <laughs> no, dajte no, da, da, ne bo, da ne bo ta metafora šla predaleč. Torej, ECB, ja, imate prav, sedimo zadaj. in eh, to predvsem iz naslova specifičnega prispevka, ki ga lahko damo za področje bančništva in eh, monetarne politike. In je razlog, zakaj je ECB tam. Če se kanali kreditiranja preko bank, kar je glavni kanal kreditiranja, ki ga imamo v Evropski monetarni uniji, če ta kanal ne deluje, potem tudi naša monetarna politika ni učinkovita in ne deluje. Eden od razlogov, zakaj je ECB prisotna, torej je, da izboljšamo delovanje sistema kreditiranja preko bank, da se monetarna politika sploh lahko udajanja. Zelo pogosto pa te izboljšave niso omejene zgolj na bančni sektor, ampak zahtevajo ukrepanje tudi na drugih področjih. Ampak eh, toliko, no, da veste, iz kakšnega naslova je ECB tam. V prihodnje bomo pač videli, vsekakor bi bilo preuranjeno zdaj razmišljati o drugih vlogah za ECB, dokler kriza še traja. ko bomo lahko prepričljivo rekli, da smo izšli iz krize, bomo lahko zadevi razmislili nekoliko več, nekoliko bolj. Druga zadeva, ki ste omenili, zadeva likvidnost. No in tu vsega, kar stvari spremljamo zelo poblizu, presežna likvidnost je nekaj, kar se spreminja iz eh, cele vrste dejavnikov in eh, tudi težko je opredeliti stabilno razmerje med presežno likvidnostjo in pa ravnjo zagotavljanja dostopa do kreditov. Vedno je proti koncu meseca več sprememb, ki lahko vplivajo in ki so že v preteklosti vplivali na ta dejavnik in eh, pogosto se v naslednjem ciklu potem zadeva obrne zopet v drugo smer. Dobro, hvala lepa. In še zadnji v tem delu, Petr Simon v imenu SD. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod Dragi. Glede na česa čisto drugega bi vas rad povprašal, sicer glede predlogov komisije, glede dolgoročnega financiranja evropskega gospodarstva. Ključna beseda tu je evropski bančni račun. Gre torej za to, da bi zbrali vse vloge pod neko fiksno obrestno mero in iz tega dajali kredite malim podjetjem. Prihajam iz države, kjer imamo številne majhne banke, eh, zadruge, in male hranilnice, ki so v veliki meri kreditirale mala podjetja. In eh, ali se vam ne zdi, da je v predlogu komisije eh, nevarnost, da bodo tisti trgi, ki živijo od ulog, eh, torej ravno hranilnice, ravno takšne zadržne banke živijo od tega, da te ne bodo točno tiste, ki bodo kot zdrav mehanizem šle v napačno smer, kaj ti, ravno ti instituti bodo potem imeli manj možnosti ponoviti kredite. In ali se vam ne zdi tudi, da je nevarno, da v trgih, kjer smo imeli predvsem nevarnost tega, da bi vlagatelji bežali stran od bank, ali se vam ne zdi, da bo tu ravno ta predlog sprožil še večji uh, odmik od bank. Ja, nisem prepričan, ali dolgoročni načrti financiranja strani komisije predstavljajo nekaj, kar bo po obsegu takšno, da bo to imelo ne vem kako velik vpliv na bančni sektor. To bi razumel bolj kot eh, enega tistih ukrepov, ki je namenjen krepitvi dolgoročnega financiranja. Težko pa to vidim kot nekaj, kar bi konkuriralo drugim viram financiranja za bančno industrijo nasploh. Tako da z tega vidika mm, nisem prepričan, ali se imamo česa bati. Ja, nisem tega rekel jaz, ampak ja, tako je. No, prihaja do tudi določenih eh, izboljšav mm, v gospodarstvu. Eh, in če bi prišlo do izboljšave v gospodarstvu in slava teh ukrepov, bi to tudi izboljšalo raven vlog v bančnem sektorju nasploh. Dobro, s tem smo torej zaključili z monetarnim dialogom, vsaj za enkrat, zdaj pa gremo naprej na SRB, ampak najprej par minut odmora, prosimo, stanite v dvorani ali blizu nje, ampak. Eh, nekaj zadev moramo rešiti, potem pa nadaljujemo z hiringom na temo SRB. Okay. Okay. Let's let's recommence. Um. Tako nadaljujemo. Torej, zdaj gremo naprej in sicer na monetarni dialog s predsednikom Evropske centralne banke v ulogi predsednika Evropskega odbora za sistemska tveganja, ECRB. Uh, Prav tako je prosil, če lahko vprašanja tu nekako postavljamo v sklopih, ker so ta vprašanja dokaj široko zastavljena in se pogosto prekrivajo. Eh, prav veliko vprašanj nas tudi v bistvu ne čaka, tako da predlagam eh, tole alternativo. Potem, ko bomo slišali predstavitev, bomo slišali vprašanja vseh in potem eh, se lahko poda nek skupen odgovor. Bomo, šli, kako bo, bomo videli, kako bo to šlo, ampak eh, pretekle izkušnje kažejo, da bi to utegnilo biti dobro. Torej, še enkrat beseda je vaša. Hvala še eno, hvala lepa, gospod predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko čast in veselje mi je, da lahko nastopim pred vašim odborom in poročam o dejavnosti Evropskega odbora za sistemska tveganja. Ekonomski in socialni strošek nedavne krize je nekaj, na kar eh, ni potrebe opinjati. Na daljni napredek pri zagotavljanju zdravega finančnega sistema je zato ključen. SRB igra ključno ulogo pri doseganju tega cilja. Tako, zdaj pa ste dobili kavo. Torej, danes bi vas rad eh, obvestil o delu, ki je v teku na ravni e SRB in ki je usmerjeno ravno v doseganje tega cilja. Od samega začetka krize smo naredili pomembne korake v smer odprave slabosti finančnega sistema. Od 1. januarja veljajo uh, nova pravila, prednostna pravila, ki zagotavljajo boljši regulatorni okvir za evropski bančni sistem. Rad bi izpostavil ključno vlogo, ki, ga je, ki jo je tu odigral parlament v svojstvu sozakonodajalca pri doseganju tega pomembnega cilja. Z novimi pravili za nadzor in reguliranje bo Evropska unija v dobri kondiciji za izvajanje mm, makro politike. Zdaj nas čaka faza implementacije in veseli me, da vas lahko obvestim o tem, da smo od zadnjega nastopa pred tem odborom v SRB sprejeli pomene ukrepe za izpolnjevanje te naloge. Ravno zdaj na spletni strani objavljamo celo vrsto dokumentov o tem, kako lahko pristojni organi uporabijo eh, nove inštrumente, ki zagotavljajo nova nadzorstvena pravila za odpravo tvegan finančni stabilnosti. Pričakujemo, da bodo pristojni organi eh, to gradivo e SRB videli kot koristno za osnovanje svojih političnih ukrepov. Evropska unija se še ni do popolnosti izvila iz primeža krize. Zato je ključnega pomena, da se krepi razvoj eh, blažilcev in ukrepov za izboljšanje bilanc bank. Uporaba makroponičnih ukrepov bi utegnila biti pomembna v bližnji prihodnosti in v tem eh, gradivu so številni takšni ukrepi tudi na voljo. Imamo primere držav, kjer so številna eh, pomisleki glede eh, izpostavljenosti nepremičninskega sektorja in številne države so že tu uveljavile tako imenovane makroprudenčne inštrumente. V teku leta 2013 je Švedska, na primer, uvedla eh, najnižjo eh, oziroma spodnjo mejo za ponderiranje tvega. Nizozemska je tudi uveljavila eh, zgornjo mejo za razmerje med krediti in vrednostjo. V Združenem kraljestvu pa je Nacionalna banka in Ministrstvo za Eh, finance skupaj odpravila neposredne spodbude za širitev kreditiranja gospodinstv. In eh, pred le nekaj tedni je nemška eh, Bundesbanka izrazila pomisleke glede višanja cen nepremičnin v velikih nemških mestih. Zato mi dovolite par besed o gradivu, ki smo ga ravno kar objavili naj izpostavim, da so ti ukrepi naš tretji pomemben prispevek za razvoj makroprudenčnega okvira v EU. Leta 2012 smo izdali priporočilo naslovljeno državam članicam, s čimer predlagamo vzpostavitev nacionalnih eh, pristojnih organov s tako imenovanim makroprudenčnim mandatom. Naše ocene so še v teku ampak lahko že zdaj povem, da so ta priporočila sprožila celo pobudo zakonodajnih, cel valo, prosite, zakonodajnih pobud v državah članicah. V tem trenutku 19 držav članic eh, že ima sprejeto makroprudenčno zakonodajo. Številni zakonodajni predlogi pa so še v štiri drugih državah v postopku. Lansko leto smo to priporočilo dopolnili še z eh, novim ukrepom oziroma predlogom za zagotavljanje ustreznih inštrumentov makroprudenčnim organom za izpolnjevanje svojega mandata. Želeli smo zagotoviti, da imajo pristojni organi na voljo ustrezne ukrepe za doseganje srednjeročnih ciljev, ki na koncu konca privedejo do finančne stabilnosti. Tu so vključeni cilji, kot je preprečevanje in odprava prekomarne rasti kreditov, potem tudi odpravljanje razkorakov med izpostavljenostjo in dospelostjo in tudi drugi ukrepi. Priporočila, ki smo jih danes objavili, predstavljajo korak eh, naprej v smeri doseganja teh ciljev. Osrednja lastnost eh, tega gradiva je priročnik namenjen makroprudenčnim eh, organom. Tu so natančni inštrumenti in specifični nasveti glede snovanja posebnih makroprudenčnih politik za bančni sektor. Ta priročnik je pospremljen tudi s kratkim poročilom, namenjenim osnovalcem politik na visoki ravni, ki predstavlja pregled operacionalizacije novih makroprudenčnih inštrumentov. To poročilo, glavno poročilo, vidimo tudi kot koristno orodje za sporočanje elementov makroprudenčne politike različnim deležnikom, vključno s tem, parlamentom, če to povem po domače. V priročniku smo zajeli celoten spektr makropotenčnih ukrepov od proticikličnih kapitalskih blažilcev do nepremečninskih in likvidnostnih inštrumentov, pa vse tja do inštrumentov, ki zadevajo eh, sistemska, bančna in strukturno-sistemska tveganja. Sistematično podajamo pregled vsakega inštrumenta, in eh, pokrivamo tudi cilje, ki ne bi jih z njimi dosegli, kako to vpliva na finančni sistem in na gospodarstvo. Govorimo tudi o kazalnikih, ki se lahko uporabljajo za aktivacijo in deaktivacijo takšnih ukrepov, kot tudi različne eh, pravne in institucionalne vidike. Ta priročnik obravnava tudi celo vrsto pomembnih tematik, eh, ki so horizontalne različnim inštrumentom, vključno s tem, kako izbrati najbolj primeren inštrument za posamezno tveganje, kako zmanjšati usmerjenost v določene ukrepe, eh, s katerimi se pristojni organi soočajo, ko uporabljajo nek inštrument. Kako širši javnosti mm, sporočiti vsebino makroekonomičnih politik in na koncu koncev, kako upoštevati učinek na druge države, eh, ki ga otegne uporaba nekega inštrumenta imeti. Ravno to zadnje me privede do vloge e SRB v okviru novih pravil. Dobili smo celo vrsto novih nalog, poleg našega splošnega mandata za eh, izdajo opozoril in priporočil. Naše nove naloge vključujejo tudi objavo usmeritev mnen in priporočil glede izbranih makropodnebnih inštrumentov. Prav tako eh, sodelujemo pri posvetovanjih o spremembi tovrstnih pravil. Zgraditi bo potrebno trdno infrastrukturo in eh, gospodarski okvir za soočanje se s temi novimi zahtevami, ampak tudi tu smo eh, prav dobro na poti. Vzpostavili smo ekipo eh, strokovnjakov, ki bo ocenjevala posamezne makroprudenčne ukrepe, o katerih se bo SRB obveščalo v skladu z novimi pravili. Ta ekipa bo tudi SRB-ju pomagala pri pripravi mnen. Za zagotavljanje doslednega izvajanja širom celotne EU, delamo tudi na eh, posebnih načeljih za pristojne organe, kar zadeva določenje pondarjev za proticiklične kapitalske vlažilnike. Glede obeh teh eh, pobud vas bom eh, obvestil tudi, ko bom prihodnič nastopil pred vašim odborom. Spoštovana gospa predsednica, poslanke in poslanci, naj zaključim s kratkim pogledom v prihodnost in z nekaj ključnimi strateškimi izzivi za SRB. Naše dodatne naloge v skladu z novimi pravili nas bodo prisilile v to, da okrepimo tudi našo analizo sistemskih tveganj in politik. Prav tako bo treba okrepiti našo vlogo pri spremljanju in usmerjanju makropotenčnih politik v Evropski uniji. Sočasno bo treba preučiti tudi naš sistem politik odločanja, da bomo lahko spoštovali stroge roke, ki jih zakonodaja določa za pripravo mnen. Pripišan sem, da ta nova pravila zagotavljajo tudi veliko priložnost. E SRB namreč lahko postane turišče za zbiranje in širitev podatkov o makroprudenčnih političnih ukrepih v Evropski uniji. Kot eh, prvi korak smo že vzpostavili poseben prostor na spletni strani, kjer bomo objavljali vse nacionalne ukrepe, na katere eh, nas eh, opozarjajo na podlagi našega prvega priporočila o kreditih v tujih valutah. Hvala lepa za vašo pozornost, zdaj pa sem vam na voljo za odgovore na morebitna vprašanja. Hvala lepa. Torej, kot rečeno, imeli bomo mm, zdaj eh, cel sklop vprašanj. Najprej Jean-Paul Gozes v imenu ELS. Si, madame la présidente, monsieur le président, j'ai pas eu l'occasion. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod predsednik, do zdaj še nisem imel priložnosti za besedo, zato se vam želim zahvaliti za sodelovanje z našim parlamentom in našim odborom. In glede na to, da to srečanje poteka ob koncu našega mandata, čeprav upamo, da vas bomo še videli tukaj. Vi boste gotovo še na svojem mestu, za nas je to manj gotovo. Eh, bi vas želel vprašati o tem, kaj ste se naučili iz tega, da je Evropski parlament želel, da predsednik Evropske centralne banke postane tudi uradni predsednik Evropskega odbora za sistemska tveganja v fazi njegovega zagona. In zanima me, ali vam je um, se ta iz, ideja zdela dobra, ali bi še naprej sledili, ali bi želeli kaj spremeniti. Sorry. Ne vem, ali sem razumel konec vašega vprašanja. Rekli ste, kaj smo se naučili in kaj še? Pardon, Mogoče sem bil prehiter, želel sem prihraniti na času. Uh, Namreč, eh, ko smo vzpostavili ta odbor, smo se odločili, da bo predsednik Evropske centralne banke predsedoval temu odboru, vsaj v fazi zagona odbora. In zdaj, ko se je že nekaj časa odvilo, eh, vi kot predsednik z velikimi izkušnjami, kaj menite? Ali bi bilo treba delati v istem smislu naprej ali bi se bilo morda treba odločiti drugače? Hvala lepa, gospod Elka Drava, izvolite. No, sonce mi še vseeno si je oči. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala, gospod predsednik, za vaše uvodne besede. Vprašanje imam za vas. In sicer, septembra po različnih priporočilih FSB, JOSKA, G20 in tako naprej, je komisija predstavila uredbo o a, eh, skladih finančnih trgov to naj bi bila prva zakonodaja na področju bančništva v senči. ESRB je pripravil več priporočil v zvezi s tem do konca leta 2012, vključno z zahtevo, da bi zahtevali tako imenovane VNAV-je. Predlagali smo kombinacijo tega, kar je predlagala komisija, torej blažilnika in prehoda na VNAV kasneje. Pred glasovanjem v odboru, tako se zdi, določeni poslanci dvomijo v nujnost tega, da bi sprejeli dodatne ukrepe v zvezi z CNAVI. Moje vprašanje je naslednje. Prvič, ali lahko potrdite stališče SRB v zvezi z CNAVI in spregovorite o različnih možnosti o tem, kako bi lahko rešili sistemska tveganja, še posebej kar zadeva blažilnik in premik na VNAV. In drugič, kaj bi odgovorili tistim, s katerimi se jaz ne strinjam, ki menijo, da bi blažilnik bil kontraproduktiven in da bi to uvedlo nova tveganja, kajti denar, ki je sedaj v teh skladih, bi potisnili v banke ali pa celo ven iz Evropske unije. Hvala. Sedaj zbiramo vprašanja. Tako da je naslednji oziroma naslednja Silvi. Hvala lepa. Povedati moram, da se strinjam z vprašanjem Žampola v zvezi z vlogo v SRB-ju in tudi z vprašanjem poročevalca v zvezi z večletnim finančnim okvirom in cenavi in vnavi. Sedaj pa je kar Vicky Ford. Gre za dolgočasno, vendar pomembno administrativno vprašanje. Upam, da zaradi tega ne bom postala gospa Manipeni kakorkoli že. Večino tega mandata smo poskušali uh, prebiti ta začarani krok, ko so davkoplačevalci reševali banke. Del tega je vaše delo v SRB-ju, del tega je globalno delo na področju dviganja kapitalskih razmeri, potem so tu preference in del tega je tudi zelo pomembna vloga, ki jo ima komisija pri državni pomoči. V SRM-ju komisiji dajemo uh, nove pristojnosti in to bi seveda lahko vodilo do konfliktov. In to je zaskrbljujoče, kajti SRM je ključnega pomena za zaščito denarja davkoplačevalcev. Ko smo prvič oblikovali SRB, Evropski odbor za sistemska tveganja, smo jasno kot parlament povedali, da želimo omejitev med vašo vlogo kot uh, uh, predsednika SRB in predsednika ECB. Želimo, smo si, želeli smo tudi ločeni sekretarjat in tako naprej. Uh, kakšen nasvet imate vi za komisijo za to, da bi preprečili konflikt interesov na tem ključnem področju, ko gre za zaščito denarja davkoplačevalcev, za preprečevanje propadov bank in preprečevanje moralnega hazarda. Hvala. Sedaj pa gospod Besej za zelena. Ja, hvala, gospa predsedujoča. Poskušal bom na kratko. Moje vprašanje, gospod predsednik, ni zelo povezano s tem, kar je bilo že povedano do sedaj, ampak želel bi vas vprašati, kaj menite o teh hudih nihanjih na trgih držav v sponu v zadnjih mesecih in ki smo jim še vedno priča. Ali lahko to povzroči neko sistemsko tveganje za svetovno gospodarstvo in še zlasti za evropsko gospodarstvo, ki eh, močno računa na razvoj teh držav v sponu. Ali ni to morda predhodni znak za nek novi finančni orkan, ki bi lahko imel uh, rušilne posledice? In še kar zadeva eh, kredite in tok kapitala na trgih v usponu, bi eh, to nihanje gotovo lahko imelo zelo eh, močan in negativen učinek na te trge, posledično pa tudi na trge Evropske unije. Zelo nas skrbi, da je eden glavnih razlogov za to krizo in sicer eh, tudi opuščanje določenih politik se strani določenih evropskih centralnih bank takšno, da se lahko v prihodnjih mesecih še okrepi. In zato se sprašujem, ali se ne bi kazalo pripraviti, zato da ne bi bili ponovno presenečeni, kot smo že bili pred petimi leti, če se pojavi tako sistemsko tveganje. Ali ne bi kazalo, da, da se je bolje na to pripraviti. Zdaj pa gospa Matijaš. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Dragi, uh, Sama bi želela izkoristiti ta drugi del današnje razprave, da izpostavim problem, ki je še vedno zelo prisoten in to je nesolventnost um, bančnih in tveganj in eh, tveganj državnega financiranja. Še zlasti me to zanima v vidiku možnosti za kreditiranje malih in srednjih podjetij prvi razlog težav za MSP-je je nemožnost do dostopa kreditov in to zaradi pomankanja jamstev. S tem se lahko strinjamo, vendar pa je to vezano tudi z vrčevalnimi politikami, z zamrznitvijo plač in z omejitvijo zaposlovanja. Potem pa še kar se tiče vzdržnosti in bančnega tveganja. Vsi vemo, da je dostop do kreditov otežkočen zaradi tega tveganja in podjetja v določenih, se lahko v različnih državah članicah financirajo s z obrestnimi merami, ki so zelo različne. V, na portugalskem, na primer, se podjetja eh, lahko financirajo z bistveno višjimi obrestnimi merami kot eh, podjetja v Franciji ali Nemčiji. Pa čeprav izvajajo isto dejavnost in so podobnih eh, značilnosti. In zdi se mi, da bi morali poudariti to, da razlike v zemljepisni legi znotraj Evropske unije ne bi smeli več igrati tako pomembne vloge. Vidimo namreč, kako zelo velike razlike so tudi pri eh, bančnem nadzoru. Tako da je v tem smislu ta naša denarna unija bolj mit kot karkoli drugega. Tukaj smo še vedno priča velikim neenakostim pri dostopu do virov financiranja in mislim, da je to eden bistvenih problemov, ki ga je treba rešiti, če želimo tudi uh, najti rešitev za krizo. Uh, Izvolite, odgovarjajte, kako dolgo bo pač treba. Hvala lepa, sledil bom uh, eh, vrstnem redu vprašanj, kakor so mi bila zastavljena. prvo vprašanje zadeva vlogo SRB-ja od eh, predstavitve tega odbora. SRB mislim, da se je etabliral kot eh, pomemben akter pri razpravah o finančni regulaciji v Evropski uniji. delo se je začelo v zahtevnem okolju, kaj ti prav gotovo boste uh, tudi sami priznali, da se je takrat kriza šele začela. Delo je prilagajal novemu okolju, ko so se oblikovale nove pobude, nove institucije, ko je bil oblikovan SRB, ni bilo SSM-a, ni bilo SRM-a. Veliko ukrepov, ki smo jih sprejeli v zadnjih dveh letih, takrat še ni bilo prisotnih. Evropska, Evropski odbor za sistemska tveganja se je dobro prilagajal na spreminjajoče se okolje. Ohranjal je svojo vlogo in upošteval je mandat, ki mu je bil naložen. Zelo sem zadovoljen, da sem predsednik SRB-ja in prav gotovo bom storil vse, kar lahko, da institucijo vodim tudi skozi vse potrebne spremembe. Ampak, kako sem dejal, moj mandat je na nek način v vaših rokah, v rokah Evropskega parlamenta in sveta. Ampak, v splošnem, če bi moral reči, je, kakšen je rezultat SRB-ja pod črto, lahko rečem, da je v splošnem pozitiven. Zdaj pa skladi denarnih trgov. Povedali ste, da je stališče SRB-ja takšno, da poskrbimo, da se bodo skladi CNAV prenesli v sklade v nav in sicer zato, ker bi skladi CNAV vključevali sistemska tveganja. To je bilo tudi stališče ameriškega FEDA. To sicer ne pomeni, da bo v Ameriki zadeva tekla tako kot pri nas, zato ker ima tamkajšnji organ SCC svoje mnenje. Ampak komisija je predlagala kapitalski blažilnik 3 odstotkov za cenav za določeno obdobje. Po tem obdobju pa bi jih preoblikovali v V nave. V e. SRB-ju nismo imeli razprave o tem, kako bi ocenili predlog komisije, ampak eh, sam menim, tako na prvi pogled, da bi bil to dober drugi najboljši način za nadaljevanje dela. Ne morem govoriti o imenu odbora nasploh, ker te razprave še nismo imeli, ampak mislim, da bi bil to drugi najboljši, pa še vendarle dober korak naprej. Pri tem ima komisija enako oceno kot SRB v zvezi z potencijalnimi tveganji cenavov. Blažilnik treh odstotkov je edini, ki nekaj pomeni. Industrija meni, da je to zelo drag ukrep. In še tretje vprašanje v zvezi z turbulencami. vprašanje o turbulentnosti finančnih trgov ali omenjate današnje dogodke ali dogodke v zadnjih nekaj mesecih. Če omenjate današnje dogodke, lahko rečemo, da če si jih pogledamo kvantitativno, če si pogledamo interakcijo med trgovinskim sektorjem in finančnim sektorjem, sicer ne vidimo oprijemljivih interakcij, ampak eh, mislim, da bi bilo zelo težko napovedati, kakšne so ekonomske in finančne posledice tako obsežnih geopolitičnih tvegan. Ampak, če omenjate turbulentne dogodke zadnjih nekaj mesecev, lahko rečem, da je evro območje precej dobro prestalo te dogodke. Odziv na tako imenovan tapering v ZDA, torej manjšanje stopni tiskanja denarja, je bil precej pozitiven. Odziv ni bil negativen. Obrestne mere obveznic eh, držav v programu so sedaj nižje, odkar je bil v ZDA uveden drugi korak tega programa lajšanja tiskanja denarja. Ampak eh, odgovor je po mojem kompleksen. Trije akteri so pomembni. Najpomembnejši akter so vlade, držav v sponu. Če si pogledamo učinek, ki so ga ti ukrepi imeli na gospodarstvo v sponu, potem vidimo, da so bile najbolj prizadete, najbolj ranljive ekonomije. To so tiste gospodarstva, ki so imela velike primankljaje na eh, bilancah, malo rezerv v tuji valuti, in tudi druge strukturne pomankljivosti. Mednarodni denarni sklad je identificiral pet ranljivih držav. Druge države v sponu so te turbulentne mesece preživele precej dobro. Najpomembnejši akter so torej vlade, kajti vlade morajo poskrbeti za to, da bodo gospodarstva bolj odporna. To pa storijo z ustreznimi gospodarskimi politikami. Drugi niz akterja pa so centralni bankirji v večjih pristojnostih. Dejal sem že, da sodelujemo, ampak eh, vsi moramo ravnati v okviru svojega mandata. Zavedati pa se moramo, da naši ukrepi prav tako vplivajo na trge v spono. In to moramo upoštevati pri sprejemanju političnih odločitev. Vendar tretji akter, je prav tako zelo pomemben, namreč mednarodne finančne institucije, predvsem mednarodni denarni sklad. Ti lahko poskrbijo, da bodo gospodarstva držav vzpono bolj odporna, bolje pripravljena na krizo. In v krizi so države imele možnost tako imenovanega FCL-ja, -ja, niso želele dostopati do teh kreditnih linij mednarodnega denarnega sklada, zato ker so se bale stigme. Vlade so se bale, da bi imele, imele potem slab ugled. Zato moramo upoštevati odločitve, kaj ti prav gotovo prihaja do učinkov preliva. Zadnje vprašanje zadeva povezavo med državnim tveganjem in bančnim tveganjem. Če vaše vprašanje dobro razumem, me sprašujete, kakšna je legitimnost državne komisije pri tem, da je administrator pri državni pomoči. Ne, moje vprašanje je, kako bodo oni ločevali in kako bodo preprečevali na vzkrižja interesov. Kako boste ločevali pri na vzkrižju interesov glede odločitve o državni pomoči in odločitve o posredovanju? Kaj ste vi storili in kako bi vi sodelovali komisiji? Hvala. No, to ni nekaj, o čemer ima SRB mnenje. To je del upravljanja SRM. -ja. SRM mora imeti neodvisen odbor, ki se mora svobodno odločati. Seveda na način, ki je združljiv z pravili državne pomoči. Ampak to mora biti neodvisen odbor, ki je sposoben hitro sprejemati odločitve na neodvisen način. Ampak nikoli ne smemo pozabiti naslednjega. Če si pogledamo organe za reševanje na nacionalni ravni in skupni organ za reševanje, potem moramo poskrbeti, da bodo njihove odločitve združljive s pravili državne pomoči, zato da bi zaščitili davkoplačevalce, da davkoplačevalci ne bi subvencionirali bančnega sistema. Ampak Komisija ima sedaj zadnjo besedo tako v zvezi z odločanjem, no, parlament to predlaga, da bi tudi komisija imela zadnjo besedo pri tem, torej tako v zvezi z reševanjem, kot tudi z državno pomočjo. Neodvisnost odločitve o državni pomoči lahko predstavlja na skriže interesov, zato me zanima, kaj vi menite, kako bi to lahko zagotovili? Bi imeli ločeno osebje ali karkoli že, kaj ste storili vi? No, v našem primeru je monetarna politika ločena od nadzora z številnimi pravili in eh, sedaj pripravljamo notranji priročnik z postopki. Sam sem bil guverner in tudi nadzor eh, oziroma vodja nadzora in uh, Moja izkušnja je podobna drugim centralnim bankirjem v Evropi. Ta navskrižen interesov je mogoče upravljati z ustreznim ločevanjem. Enako vrsto ločevanja bomo uvedli tudi pri novem SRM-ju med obema vlogoma komisije. To je prav gotovo relevantna točka in poskrbeti moramo, da bo do tega tudi prišlo. Zadnje vprašanje je bilo v zvezi z odnosom med državnim tveganjem in bančnim tveganjem. Mislim, da bi to morali ustrezno obravnavati. Ta povezava je bila najmočnejša leta 2010. Do finančne krize je bila ta povezava popolnoma zanemarjena. Z PSI-jem pa je to sedaj postalo nekaj, o čemer so govorili vsi. No, dan danes je tega tveganja manj, vsaj kar zadeva bankirje. Ampak eh, problem ni izginil v celoti. Nekaj razdrobljenosti še vedno obstaja, vsaj na strani posojil, kako ste dejali sami pa tudi drugače. Če si pogledate, kako zavarovalnice ulagajo rezerve življenskih zavarovanj, potem uh, lahko vidite, da njihove naložbe sledijo razdrobljenemu vzorcu. Kaj to pomeni? To pomeni, da ulagajo v sredstva v tisti državi, kjer so njihovi imetniki policije mislim, da bi morali storiti še več za to, da premustimo to razrobljenost. Oblikovanje SSM predstavlja še dodatno razbremenitev te vezi. Zakaj? Kaj ti ocena bank v različnih delih Evropske unije bo opravljanja strani enega organa. In eh, tako vlagatelji ne bodo več eh, soočeni s tveganjem, da bi lahko nacionalni organi pristransko ocenjevali svoje banke. Ampak eh, popolni preboj med obema tema je mogoče zagotoviti le z oblikovanje SRM-ja, z skupno rezervo ta skupna rezerva mora nekoč voditi do mutualizacije tveganja. Postopamo torej počasi. Smo storili že zelo veliko in v bistvu smo naredili veliko korakov naprej. Vsaj veliko dlje smo od pred treh let, ampak eh, ta srme bo dokončno zagotovil preboj. Hvala. Hvala lepa. S tem je tega dela konec. Sama sem eh, predsednica, ki eh, predseduje temu odboru. Nasvidenje, prepričana sem, da se bomo še kje videli, najverjetneje v Grči, kakorkoli že. Hvala lepa. Okay, Hvala lepa. Naslednje zasedanje bo v ponedeljek 10. marca v Strasburu.